Hello everyone, good afternoon. Uh, regarding the agenda... Pozdravljeni. Glede današnjega dnevnega reda bomo dodali pod točko 4 še um, obvestilo o pogajanjih o čistih vozilih oziroma zelenih vozilih, o čistih vozilih, poročilo Gržib. Če nihče temu ne naprotuje, potem lahko sprejmemo um, dnevni red. Potem še nekaj obvestil, srečanje oziroma zasedanje 21. februarja um, bo odpovedano in pa zasedanje v sredo 20. februarja do povdne in popovdne pa bo potekalo kot uh, napovedano, prav tako tudi uh, srečanje v četrtek. Po več kot desetih letih v sekretarijatu Envi nas bo zapustila Emilija Romano s 1. februarjem in bo postala. Um, vršilec dožnosti vodje enote um, v enoti DGI Tech. Torej, čestitamo Emiliji. Danes imamo tolmačenje v 21 jezikih in tudi srečanje se uh, prenaša po spletu, prav tako pa so vsi dokumenti na voljo elektronsko. elektronsko smo tudi razposlali priporočila koordinatorjev in če nihče temu ne nasprotuje, lahko eh, rečemo, da so potrjeni. Sedaj pa nekaj informacij o eh, medinstitucionalnih pogajanjih, kar se tiče standardov emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila. Smo imeli drugi trialog 22. januarja. Razpravljali smo o vseh predlogih sprememb, ki so jih predlagali in parlament in svet in smo dosegli kompromise pri manj političnih zadevah, kot so podporni ukrepi, um, Eh, potem cilji, klimatski obcilji in pa prispevki eh, cestnega prometa, potem tudi o področju veljavnosti, poklicna vozila, eh, nadzor, obdobje nadzora in poročanja ter pa analiza življenjskega cikla. Druge teme, kot so modularni koncepti, alternativna goriva in pa tudi določbe o upravljanju ter politično občutljive teme, ciljih in pa pobud, za vozila z nizkimi emisijami ali brez njih, pa še potrebujejo nadaljne razprave na tehnični ravni in upamo, da bomo imeli tretji trilog 12. februarja 2019 oziroma da bomo takrat dosegli kompromis. Potem pa še naslednja tema, preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU. Tu smo imeli drugi um, trialog uh, prejšnji teden, 24. januarja v četrtek in parlament je tukaj predložil svežen predlogov, ki se nanašajo na politična vprašanja, zato da bi ostalo odprtih le malo političnih vprašanj za tretji trialog. Uh, po drugi strani pa je svet tukaj prek, prek dokazal določeno prilagodljivost v zvezi z instrumenti za obveščanje o tveganjih, eh, o vključevanju upravnega odbora EFSE in pa o vključenosti aktivnih znanstvenikov v znanstvenih panelih ter, ter o uh, možnih sankcijah za neskladnost uh, z opustitev registracije študij. In imeli smo še en trilog in tu smo predstavili različna mnenja in dogovorili smo se, da bomo tudi da bodo glavna politična vprašanja tudi uh, cilji za čistost vozil, potem prehodno obdobje in pa cilji v zvezi z javnimi naročili. Dogovorili smo se, da bodo bomo politične vprašanja razpravili tudi na tehnični ravni, zato da se pripravi eh, tudi politična razprava na višji ravni. 11. Eh, februarja pa je predvidena naslednja razprava o tem. To zadnje je veljalo za tretjo temo. Se pravi, pa gremo na glasovanje in če ste pripravljeni, lahko začnemo. Prvi v glasovanje je v predlogu oziroma v mnenju o torej o kmetijskih proizvodih spostavitev skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov. Se pravi, gre predlog spremembe 32, kdo je za, proti, vzdržani, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. malce ste se drugače posedli v dvorani, tako da moram pogledati, kje ste. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa glasovanje v sklopu o 35, 36 in 37, kdo je za proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. To je bilo skupaj z predlogom spremembe 48. Kdo je za 49 proti, vzdržani, sprejeto? 50 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 4 in 51 za proti, vzdržani, sprejeto. 52 za proti proti. Z bomo preverili 52, glasujemo. In konec glasovanja. Zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 54 in 55, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 57 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 56 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 5 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 58 za, proti, zdržani, sprejeto, 59 za, oziroma prek kompromisa ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 77 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 6, 79 za, proti, vzdržani, sprejeto, 80 za. Preverjamo 79, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 80 za, proti, vzdržani, sprejeto, 81 za, proti, vzdržani, sprejeto, 82 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 83 za, proti, vzdržani, sprejeto, 84 za, proti, vzdržani, sprejeto, 86 za, proti, vzdržani, sprejeto, proti vzdržani sprejeto, 87 za proti vzdržani sprejeto, 88 za proti vzdržani sprejeto, 89 za proti vzdržani zavrnjeno, 90 za proti vzdržani zavrnjeno, 91 za proti zav, sprejeto, 92 za proti proti vzdržani zavrnjeno 93 za, proti vzdržani zavrnjeno 94 za, proti vzdržani sprejeto 95 za, proti vzdržani zavrnjeno 96 za, proti vzdržani zavrnjeno 97 za, proti vzdržani zavrnjeno 98 za, proti vzdržani zavrnjeno 99 za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno, 100 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 9 in 101 za, proti, vzdržani, za, sprejeto, 100. Sto dva za, proti, vzdržani, sprejeto, deset za, prosti, vzdržani, sprejeto, 11 in 103 za, proti, vzdržani, sprejeto. 104 za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 105 za, proti, vzdržani, za, sprejeto. 107 za, proti, vzdržani, sprejeto. 108 za, proti, vzdržani, sprejeto. 109 za, proti, vzdržani, sprejeto. 110 za, proti zdržani, preverimo 110. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 112 za, proti, proti, zdržani, sprejeto. 113 za, proti, zdržani, sprejeto. 114 za, proti, zdržani, ELS nič nisem videla. Torej 114 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 115 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kdo je to rekel? Gospa Kadenbach, preverimo 115. Glasujemo. Se upravičujem, nisem želela tako. Eh, to reči, sprejeto. Kje smo? 116 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 117 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 118 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 119 za, preverjamo gospod Dorfman, ste prosili, da preverimo. Torej, preverimo 118. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 119 za, proti, zdržani, sprejeto. 120 za, proti, zdržani, sprejeto. 121 za, proti, zdržani, sprejeto. 123 za, proti, zdržani, sprejeto proti, zdržani, je le stezali proti, za, torej sprijeto. Trina za proti zdržani za, zavrnjeno, 14 zavrnjeno, 15 za proti zdržani sprejeto, 17 za proti vzdržani sprejeto. 18 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 19 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 20 za, proti. Preverimo 20. Glasujemo. Eh, konec glasovanja sprejeto. Da 21 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 22 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani. Preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. 26 za, proti vzdržani zavrnjeno. 7, 28 za, proti vzdržani. Je le ste proti? Preverimo. Jaz sem videla, da je predlog sremenil gospe Somar. Zato preverimo, malce mi je vse skupaj zmedlo. Dobro. Konec glasovanja. Sprejeto. 29 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, zdržani. Sprejeto. 31 za, proti, zdržani. Sprejeto. Končno glasovanje elektronsko glasujemo. konec glasovanja in sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali še o mnenju o Evropskem semestru za sklajevanje ekonomskih politik. Predlog spremembe 1 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 2 za, proti vzdržani, sprejeto. 3 za, proti, vzdržani, sprejeto, 4 za, proti, vzdržani, sprejeto, 5 za, proti, vzdržani, sprejeto, 6. S in D in ELE skupaj sta bila to. Glasovanje je bilo po vesti, torej preverimo predlog spremembe 5. Konec glasovanja. Sprejeto. Šest za, proti, vzdržani. Je le ste za ali proti? Sprejeto. Sedem za, proti, vzdržani. Sprejeto. Osem za, proti, vzdržani. Sprejeto. 9 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 10 za, proti, zdržani, sprejeto, 11 za, proti, zdržani, sprejeto, 12 za, proti, zdržani, sprejeto, 13 za, proti, zdržani, sprejeto, 14 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 16 oziroma 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 16 za, proti, vzdržani, sprejeto, 17 za, proti, vzdržani, sprejeto, 18 za, proti, vzdržani, sprejeto, 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 20 za, proti, vzdržani, sprejeto, 21 za, proti, vzdržani, sprejeto, 22 za, sprejeto, proti vzdržani sprejeto. 23 za, proti vzdržani sprejeto. 24 za, proti vzdržani sprejeto. 25 za, proti vzdržani sprejeto. 26 za, proti vzdržani sprejeto. Končno glasovanje elektronsko glasujemo. Sprejeto. S tem smo zaključili elektronsko glasovanje in vabim vas na naš eh, javno predstavitev o strategiji za dolgoročno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. V skladu s pariškim sporazumom dajem vam dve minuti, da se odločite, ali boste ostali ali ne.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 Prosimo, če se usedete, da bomo lahko začeli s to točko na dnevnem redu. Okay, so I'm very pleased to welcome Zelo me veseli, da vas lahko vse pozdravim na današnji javni predstavitvi dolgoročne strategije. Predvsem bi rada pozdravila komisarja in šest referentov, ki so danes z nami. Kot veste, je komisar 28. novembra lani sprejel komunikacijo. Uh, čist planet za vse in tukaj je komisar predstavil svojo strateško dolgoročno vizijo za um, klimatsko oziroma podnebno neutralno gospodarstvo, vključno z osmimi smernicami. Komunikacija sama po sebi še ni strategija. Eh, niti ne spreminja dogovorjenih ciljev, temveč predstavlja možnosti za ukrepe, ki bi jih morali eh, mož, eh, sprejeti za to, da zagotovimo tudi razpravo med posameznimi deležniki o tem, kako nadaljevati do leta 2050. Ta razprava naj bi omogočila Evropski uniji, da sprejme ambiciozno strategijo do leta 2020 in eh, postavi tudi usmeritve za bodočo podnebno politiko. Naš eh, odbor bo uh, prispeval k tej razpravi z dvema ustnima vprašanjima svetu in komisiji in danes bo tudi potekala eh, razprava o naši resoluciji, ki predstavlja mnenje šestih političnih skupin. Po predstavitvi pa bomo imeli tudi politično razpravo o tej resoluciji o dolgoročni strategiji. Glasovanje je predvideno naslednje leto leto, za, raz, za naslednji mesec, za razpravo v, um, na plenarnem zasedanju pa v marcu. Še enkrat hvala, komisar, da ste danes z nami in beseda je vaša za to prezentacijo. Spoštovana predsedujoča, spoštovani poslanke in poslanci parlamenta in eh, referenti, gospe in gospodje, hvala lepa za priložnost, da lahko razpravljamo o komunikacij komisije Čist planet za vse. Um, Evropska, Evropska strateška dolgoročna vizija za sodobno, konkurenčno in podnebno neutralno gospodarstvo. Vesel sem, da uh, sem lahko spet vključen v aktivno razpravo o. Um, podnebno neutralnem gospodarstvu. S to komisijo smo se odzvali na zahtevo eh, parlamenta in sveta, da pripravimo tudi eh, strategijo za zmanjšanje strategije oziroma za nično eh, emisije v luči vrha COP24 lani. Tu je tudi dogovorjeno, da morajo so zakonodajalci pripraviti um, strategijo na podlagi predloga komisije in da je treba določiti poti, ki, s katerimi bomo dosegli uh, nično, uh, nične emisije toplogrednih plinov do leta 2050 v Evropski uniji. Torej, sporočilo znanstvenih, vodilnih znanstvenikov na svetih je jasno. Eh, predvsem gre tukaj za poročilo izdano v medvladnem panelu o podnebni spremembi in sicer gre za zmanjšanje za 1,5 odstotkov, drugače bomo morali še bolj nujno ukrepati. Uh, Komisija mora torej zagotoviti jasno pot in določiti svoj prispevek za uresničitev pariških ciljev. To je tudi priložnost, da dokažemo in da smo globalni voditelji eh, pri spremembah oziroma zaustavitev spremembah podnebnih sprememb. S tem bomo lahko tudi zagotovili nova delovna mesta pri zagotavljanju novega eh, takšnega gospodarstva. Mi bomo in smo prvi, ki bomo zagotovili zagodno dajo v tej smeri. In to ni lahka naloga, ampak zaradi trdega dela, odločenosti in konstruktivnih pristevkov bomo lahko uspeli. Še več, celotno izvajanje v naslednjem desetletju torej celotno izvajanje zakonodaje na področju podnebja nam bo omogočili, da bomo do leta 2030 emisije znižali za 45 odstotkov v primerjavi z letom 1990. To pomeni, da bomo de facto zmanjšali naše cilje za leto 2030 za 40 odstotkov. Da pa bi lahko to um, dosegli, bomo morali tudi ukrepati. Države članice so že uvedle prve uh, korake, saj je večina že pripravila nacionalne politike in ukrepe, ki jih je treba tudi izvesti v dolgoročnih strategijah do, oziroma vključiti v no, dolgoročne strategije do leta 2020 te politike, ki bodo veljale do leta 2030, bodo morale biti daljnosežne, bodo morale tudi zagotoviti eh, temeljite naložbe, ki bodo dolgoročno tudi se eh, obrodile sadove. Edino tako bomo lahko zagotovili celi znižanje emisij 60 odstotkov do leta 2050. Eh, vendar pa bo treba v ta namen tudi dopolniti politike že le, pred letom 2030 in je treba upoštevati tudi razvoj do tega leta. Naj se torej navežem na kratko še na to dolgoročno vizijo. Torej, kar se tiče ravni ambicije, um, predlagamo, da se Evropska unija tudi giba v uh, smeri klimatske neutralnosti, kar pomeni uh, ničelne emisije toplogrenih plinov do leta 2050. Tu je treba uh, tudi izvajati ukrepe in biti vodilni na globalni ravni. Naša analiza pa kaže, da bi s takšno strategijo lahko zagotovili trajnostno rast, delovna mesta in boljšo kakovost življenja za vse. Uh, Ta analiza temelji na številnih modelih um, in pa podatkih številnih deležnikov, vključno z poročilom IPCC o 1,5 um, odstotkih. Poleg tega pa bodo ugotovitve javnega posveta tudi uh, prispevale k visoki kakovosti same strategije. Vse to pa bo tudi omogočalo delovanje v skladu z pariškim dogovorom. Pet od teh eh, scenarijev, ki smo jih predvideli, predvideva 80 odstotno zmanjšanje, eno doseže celo 90 odstotno eh, in s tem se bomo približali vsem ciljem za leto 2050. Zato, da lahko oziroma za vsako to pot pa smo tudi analizirali vplive na različne tehnologije in potrebne ukrepe kot elektrifikacija, uvajanje ehm, vodika in podobno. S temi, vsemi s temi ukrebi bi lahko dosegli to neutralnost do leta 2050. Poleg tega moramo pri z vsemi um, temi ukrepi, s katerimi bi um, prispevali k zmanjševanju uh, toplogrednih plinov, se lahko zanašali tudi na, se moramo na, zagonašati na zagotavljanje trajnostnih energijskih virov. Stavbe prispevajo eh, k 40 odstotku um, porabe energije in ker že te stavbe že vse obstajajo, eh, bo treba tudi ulagati vanje, da bodo postale bolj učinkovite. Treba je tudi elektrificirati energetsko oskrbo eh, in s tem bomo omogoči, s tem pri tem pa bo zagot, treba zagotoviti tudi eh, bolj zeleno energijo z manj tudi premoga. Podnebne neutralnosti ne moremo doseči brez čistega mo sistema mobilnosti. Elitifikacija je seveda pot naprej, ampak ne katerih sredstev se ne bo dalo elitificirati. Zanje potrebujemo alternativo. Potem tudi izboljšati potencial bioekonomije je tudi zelo pomembno in če gremo tu po pravi poti in najdemo neko ravnovesje, eh, lahko zagotovimo, da bosta kmetijstvo in pa gostarstvo prispevala k dekarbonizaciji drugih sektorjev gospodarstva. Eh, potem pa tudi skladiščenje eh, CO2 je pomemben korak za naprej. Vse to prispeva in bistveno prispeva k zmanjševanju eh, emisij tudi v industriji. Potrebno pa je tudi usmerjeno financiranje, socialni angažma eh, in pa pošteni prehodi, ustrezni prehod. To vse bo vplivalo tudi na regionalna delovna mesta in nekateri sektori bodo tu pod, pred dosti večjimi izzivi kot drugi. Zato je potrebna tudi evropska solidarnost in tudi skupni ukrepi. Nikogar ne smemo pustiti za seboj. Treba je zagotoviti tudi socialno vključenost. Evropska unija in pa države članice bodo morali uporabiti pravo politiko, da se bodo na to uh, odzvale. Tudi naš proračun socialne in kohezije kohezijska politika bosta, bodo morali odigrati ustrezno ulogo. Platforme, platforma, ki omogoča sodelovanje na tem področju, je dober eh, primer za to. Predlagana Vizija predvideva tudi uh, obširno razpravo med državljani in vsemi deležniki. Vsi državljani so vključeni, da se jo deležijo in da tukaj zagotovijo pot do klimat, podnebne neutralnosti. Komisija bo tudi izvajala dejavnosti z tistimi, ki ustvarjajo politike eh, v Evropi in zunajnje. Veselim se že, da bo Evropski parlament eh, sprejel ustrezno resolucijo. In za svojo ekipo bom tudi obiskal države članice že prihodnji mesec. Potrebujemo široko podporo za to, da bomo lahko uresničili to um, strategijo. Evropski vodje bodo tukaj morali prevzeti vodstvo in zagotoviti politično prioriteto tej temi. E, to bomo tudi videli na vrhu Sibiu, ki bo potekal 9. E, maja. Veselim še z enaknadne razprave e, in hvala lepa. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj bomo najprej prisluhnili predstavitvam naših gostov, potem pa bo čas za vaše vprašanja, preden pridemo na drugi krok govornikov. Včast mi je, da lahko med nami pozdravljam predsednika Kopa 24, ki je openem tudi državni sekretar Polskega okoljskega ministerstva. To je gospod Mikal Kurtika. Izvolite. Thank you very much, and Najlepša hvala, gospe in gospodje. V veselje mi je, da sem z vami tukaj v Bruslu. Čast mi je tudi, da se oglašam po vas, gospod komisar razprava o dolgoročni, pri razpravi o dolgoročni viziji, bi rad predstavil to, kar smo dosegli v Katovicah skupaj s komisarjem. Tam smo sprejeli pravilnik o izvrševanju pariškega sporazuma. Res smo veseli, da nam je to uspelo. Gre za pomemben temelj za Evropsko unijo, ki bo prispeval k prihodnosti naše podnebne politike. Najprej bi rad predstavil COP24. Zdelo se je, da je to nemogoča naloga, da bo nemogoče doseči dogovor med vsemi pogodbenicami pariškega sporazuma. Ampak to nam je uspelo. Skupaj smo našli pot, tako da smo pripravili pravilnik COP24. Tako smo ponovno pokazali mednarodno solidarnost. Ponovno, zakaj ponovno? Zato, ker je trenutna geopolitična situacija zelo zahtevna. Nekaj, kar bi bilo mogoče doseči v Parizu leta 2015, je bilo sedaj v Katovicah le tri leta kasneje bistveno teže doseči. Vse strani so pokazale politično voljo in solidarnost do drugih. Brez tega nam ne bi uspelo poiskati tega kompromisa. Seveda to zagotavlja tudi pravno jasnost za svetovne podnebne politike. To nujno potrebujemo po kjotskem režimu. Oziroma, kjotski režim bo prenehal z delovanjem leta 2020, zato potrebujemo novo politiko od leta 2021 naprej. Ta nova politika bo temeljila na pariškem sporazumu in pravilniku iz Katovic. Trenutno nobena pogodbenica ne more reči, da ne ve, kako naj bi izvajala pariški sporazum in kaj pravzaprav pomeni. Pomenijo nacionalno določeni prispevki k globalnemu prizadevanju. V Katovicah smo se tudi strinjali, da morajo nacionalni določeni prispevki vsebovati tudi poglavje, ki se ukvarja z zmanjševanjem emisij. Seveda lahko vsebuje tudi druge vidike, naprimer adaptacijo in določene finančne določbe. Imamo torej pravilnik iz Katovic. To je naš okvir. in nedvomno je to tudi glavni rezultat COP24. Gre za zelo ambiciozen kompromis. Tukaj imamo sedaj zelo podrobna pravila glede izvajanja pariškega sporazuma in dosegli smo skupaj imenovalec med vsemi strankami. Tukaj smo sodelovali z ministri iz držav razvoju in razvitih držav in uspelo nam je doseči uravnotežen rezultat. Imamo pravilnik s skupnimi pravili za vse države. To pa omogoča tudi finančno pomoč in fleksibilnost za tiste države, ki to potrebujejo. Ampak nekaj mora biti jasno. Želimo doseči enoten, transparenten sistem in to je bilo v Katovicah zelo pomembno. Tukaj tesno sodelujemo s kolegi iz Čila za COP25, saj želimo doseči napredek pri naprimer členu 6, ki je povezan s trgi ogleka. Polsko predsedstvo predlaga, da bi se osredotočili na tri vidike človek, človeka, naravo in tehnologijo. Za vsakega od teh vidikov smo pripravili tudi deklaracijo. Prvi dan, ko pa smo začeli s solidarnostjo in pravičnim prehodom. Ta deklaracija je bila zelo pomemben del kopa, saj je bil to začetek konference. prisoten je bil tudi polski predsednik Duda in tudi Antonijo Guterres, predsednik Generalne skupščine Združenih narodov. Pravičen prehod je bil ena od glavnih tem. To ima seveda tudi simbolični pomen. Saj je COP24 potekal v Katovicah. Kot veste, je, so Katovice prestolnica regije, ki ima 5 milijonov prebivalcev to je regija, ki je že tradicionalno rudarsko usmerjena in se osredotoča na intenzivne industrije. Na tem območju imamo sedaj zelo veliko novih industrij, novih storitev, torej gre za dober primer uspešnega prehoda. Govorili smo tudi o tem, kako nujno je, da uravnotežimo emisije z ponori. Tukaj igrajo vlogo tudi gozdovi v okviru naših podnebnih politik. Ampak vsi vemo, da je to ključnega pomena tudi za biotsko raznovrstnost in kakovost življenja. Ne na zadnje smo povdarili tudi to, da imamo sedaj številne nove tehnologije, ki nam lahko pomagajo pri doseganju podnebnih ciljev. Te tehnologije pa imajo tudi številne družbene in industrijske prednosti. Za državo kot je Poljska je to zelo pomembno. Še vedno imamo zelo veliko težav, kot je naprimer onesnaženost zraka. Elektrifikacija transporta je zato eden od ključnih prednostnih nalog za Poljsko. Sedaj vzpostavljamo mrežo električnih avtobusov, osredotočamo pa se tudi na električna vozila koalicija, ki smo jo uspeli sestaviti v Katovicah in vključuje tudi Kitajsko, Indijo, Mehiko, Indonezijo, pa Japonsko, Združno kraljestvo, Francijo, Nemčijo in druge države, torej predstavlja več kot polovico svetovnega prebivalstva, predstavlja zelo pomembno dejstvo. To ima tudi simbolični pomen. Gre za to, da imamo sedaj tudi konkretne tehnologije, s katerimi lahko realiziramo vizijo, ki jo je pravkar predstavil gospod komisar Kanjete. Mesec po Katovicah imamo tudi pravni odkvir za globalno politiko komisar Kanjete je to omogočil, to omogoča pa tudi dogovor med državami članicami. In sedaj imamo okvirno politiko za Evropo do leta 2030. Zagoviti moramo, da se bo to res izvajalo. Osredotočiti se moramo na izvedbo in tudi možnost izvajanja zastavljenih ciljev je ključnega pomena. potrebujemo tehnologije, ampak to ni dovolj. Poleg tega moramo zagotoviti tudi socialno sprejemanje. Družbe morajo z nami sodelovati in ne delovati v nasprotju z nami. Le tako nam bo uspelo doseči skupno zastavljene cilje. Sedaj bomo začeli izvajati te strategije. In upamo, da bomo res dosegli tudi oprejemljive rezultate. Prvi svetovni popis pa bo potekal v okviru pariškega sporazuma in pravilnika iz Katovic leta 2023. Sedaj pa še zadnji element, ki je povezan z dolgoročno strategijo. S to razpravo na evropski ravni smo že začeli ne osredotočamo se več le na energetski sektor, gre tudi za druge sektorje, kot je transport. Ta je še posebej zahteven. Gre namreč za sektor, v katerem je prišlo do največjega povišanja emisij držav OECD. Zato se moramo res osredotočiti na to, kako bomo preobrazili ta sektor. Poleg tega gre tudi za vprašanje stavb in zgradb upoštevati moramo to, da bo imela odločitev, ki jo tukaj sprejmemo, konkretne posledice, ne le za deset, naslednjih deset ali petnajst let, tudi za več let prihodnosti naših zgradb. Ukvarjati pa se moramo tudi z vprašanjem emisij v kmetijstvu. Poljska si zato prizadeva za to. Res poskušamo uravnotežiti naše emisije in doseči cilje iz pariškega sporazuma. Dolgoročna strategija je dober kažipot za nas. Sedaj se sprašujemo, ali je mogoče, da imamo vsi skupaj tudi nekakšen skupek vseh okoljskih politik, vseh držav članic tako da bi s tem zadostili potrebam vseh nas. Če želimo to doseči, bomo zato potrebovali veliko naložb. Sedaj preučujemo povprečje naložb, ampak vprašati se moramo tudi, katere države članice lahko prevzamejo določen del bremena na svoje ramena kako hitro lahko napredujejo posamezne države članice. Hitrost bo seveda različna od države do države. Nekatere države lahko cilje podnebne neutralnosti, ki jih je omenjal komisar, dosežejo prej zaradi določenih gospodarskih omejitev in preteklosti bo morda, bodo morda nekatere države potrebovale več časa. Zato na vse skupaj gledamo solidarno. Na ravni Evropske unije želimo doseči podnebno, podnebno neutralnost, pri tem pa upoštevamo specifične situacije posameznih držav članic, pa tudi to, da so izhodišča različna. Leto 2019 bo zato za nas v Evropski uniji zelo pomembno. Razmišljali bomo o prihodnosti, ampak krati bo tudi polsko predsedstvo COP24 tesno sodelovalo s Združenimi narodi pri, narodi pri organizaciji vrha o podnebnih spremembah, ki bo potekal v septembra. Tam bomo razpravljali o globalnih ciljih in Evropa bo tudi sodelovala na tem področju. Najlepša hvala. Hvala, gospod Kurtika, za vašo predstavitev. Naslednji je gospod Marko Mensik, generalni direktor Cefika, ki tudi predseduje Združenju za inovativno evropsko industrijo. Gospod Mensik je tudi član Aspira. Izvolite, beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča, najlepša hvala, da ste mi dali besedo, da danes predstavim glas naše industrije tukaj v Evropskem parlamentu. Cefik predstavlja kemično industrijo, ampak danes tukaj zastopam Aspire. Gre za združenje v okviru obzorja 2020, ki pokriva več sektorjev, naprimer eh, vodni sektor, keramični sektor, jeklarsko industrijo in tako naprej. Res sem vesel, da imam danes priložnost govoriti z vami. Aktivno namreč prispevamo k delu komisije za dolgoročno strategijo. Pripravili smo tudi poročilo o prehodu na podnebno neutralno gospodarstvo. Poskušamo tudi, kar se da, pomagati komisiji. Kot piše tudi v vašem osnutku resolucije, lahko vidite, da smo veliko dela uložili tudi v to. Res bi se rad zahvalil komisarju in njegovim službam, tudi GD Grow, ki sodelujejo v skupini na visoki ravni za energetsko intenzivne industrije. Kaj želimo doseči? Želimo jasno opisati, kaj se od nas pričakuje in obenem bi radi predstavili nekatere glavne vidike tega izziva. Kaj potrebujemo? Potrebujemo nove prebojne tehnologije. To bo zelo pomembno za vodik, Tukaj je pomembna tudi zajemanje oglika, potem energetska učinkovitost, biomasa, NCCS za tiste emisije, za katere drugače ne moremo poskrbeti. Iz naših študij je jasno, da moramo tukaj krožno gospodarstvo združiti z nizkoogličnim gospodarstvom. Določene rešitve bomo poiskali iz krožnega gospodarstva, na kar kažejo tudi določeni scenariji iz poročila komisije. Vloga kemičnega recikliranja je tudi eno od vprašanj, s katerim se trenutno ukvarjamo. Imamo približno deset let časa, da to dosežemo. To bo sedaj tisto odločilno obdobje, v katerem moramo to doseči. Moramo poskrbeti za deset ali dvajset velikih komercialnih projektov. Saj bo trajalo približno dvajset let, da bodo to prevzele tudi druge industrije. In industrija potrebuje čas, da lahko sprejme vse te spremembe. Potreba po energiji in obli, še posebej obnovljivih verjih energije bo zelo visoka. Na to se moramo sredotočiti. Obstajajo določene razlike med našimi izračuni in izračuni komisije, ampak nasplošno to kaže na to, da obstajajo razlike med kemično industrijo in jeklarsko industrijo. Zato bi potrebovali približno petkratno energetsko električno porabo Nemčije, da bi lahko elektrificirali ta dva industrijska sektorja. Obene moramo zagotoviti, da bodo cene elektrike ostale na dostopni ravni. Izziv je torej to, da preidemo na vodik in dosežemo elektrifikacijo industrije. Mislim, da vemo, kakšni so naši cilji, opredelili smo, katere so glavne tehnologije vidimo pilotne projekte. Ampak zaenkrat ni dovolj jasno, kako lahko zagotovimo vlagatelje na globalni ravni. In ni jasno, kako bomo lahko začeli na široki ravni uporabljati inovacije. Pomembna je tudi globalna dimenzija. Če bomo prešli na dekarbonizacijo, bomo morali razmisliti o tem, kaj bomo naredili z uvozom pri uvozu in izvozu moramo poskrbeti, da bomo ohranili svoj položaj na svetovnih trgih. Kaj je po mojem mnenju dodana vrednost Evropske unije? Gre za integracijo sektorjev. Oglikov oksid iz jeklarskega sektorja bi lahko prešel na sektor kemične industrije in podobno. Kaj potrebujemo? Potrebujemo infrastrukturo to moramo še razširiti. Potrebujemo povezave med različnimi industrijami in mislim, da bomo tudi tukaj potrebovali veliko naložb. Inovacijski sklad, naslednji Junkerjev sklad in tudi regijski skladi bodo morali poskrbeti za to, da bomo to lahko dosegli. Kaj želi industrija? Ne želimo ene industrije, ampak želimo nek skupen, veliki načrt za transformacijo industrije. Res bi bili veseli, če bi se tudi v predlogu resolucije dotaknili tega velikega načrta za transformacijo industrije. Pri EU ETS in obnovljivih verjih energije smo se osredotočali predvsem na to. Ko smo o tem razpravljali s komisijo, je nekdo v komisiji rekel, da nikoli ne bomo dobili prave politike, dokler ne bomo dosegli tega, da bo prvi podpredsednik na tem področju združeval tako energetske politike, kot tudi politike za konkurenčnost in industrijske politike. Vse to moramo združiti v enoten nač velik načrt. Uvoz je zelo pomemben. To moramo preučiti kasneje v tem postopku. Pomembno pa je tudi to, da preučimo pojav selitve inovacij. Da, inovacije se razvijajo znotraj Evrope. Ampak zagotoviti moramo, da vodilna svetovna podjetja zagotovijo tudi naložbe na samem ozemlju Evropske unije. Emisijske inovacije za nizkooglične industrije lahko služijo kot, ključna, kot ključni stebr. O velikem načrtu za industrijo sem že govoril, to bi lahko pripravila skupina na visoki ravni, ampak temu se mora posvetiti tudi naslednja komisija in najbrž tudi kasnejše komisije. Zagotoviti moramo tudi globalne naložbe v Evropo. Globalna podjetja morajo v, skupaj s globalnimi podjetji moramo poskrbeti za to, da bomo mi tisti karnače, ki je v rudniku preživel. Uh, zagotoviti moramo, moramo, da nam to uspe, da zagotavljamo inovacije znotraj Evrope in jih tudi ohranimo v Evropi. Poskrbeti moramo tudi za povezavo med krožnim gospodarstvom in nizkoogličnim gospodarstvom. Povezati moramo različne sektorje in zato moramo upoštevati tudi surovine. Surovine za kemični sektor bi naprimer lahko prihajale iz jeklarske industrije. In ne nazadnje, moramo zagotoviti tudi ustrezni sklad in sredstva za to. Seveda bomo stolovali s komisijo in s parlamentom. Prevzeli bomo svoj del pri tem prehodu. Ampak radi bi, da bi do tega prehoda prišlo prav v Evropi in želimo si naložb, tako da bomo ohranili službe znotraj Evrope. Ne želimo, da bi se vse materijale samo izvajalo od drugot. Kot vidite, smo zelo konstruktivna industrija. Tehnologije imamo, podatke imamo, potrebujemo pa konstruktiven pristop, da bomo lahko šli naprej. In tudi komisije v naslednjem desetletju morajo poskrbeti za naložbe v Evropi. Najlepša hvala. Hvala, gospod Mensing. Sedaj pa še naš zadnji govornik v tem krogu, gospod Benjamin Deni, svetovalec za energijo in podnebje pri Evropski konfederaciji sindikatov. Izvolite. You, good... Najlepša hvala, gospa predsednica. Lep pozdrav vsem. Kot organizacija evropskih sindikatov ki predstavlja 90 nacionalnih konfederacij iz 14 evropskih držav. Predstavljamo tudi različne medsektorske organizacije. Res pozdravljamo dolgoročno strategijo, ki jo je objavila komisija. Zakaj? Menimo, da ta dokument usklajuje usklajuje ambicije Evropske unije s znanostjo na tem področju in z dosežki pariškega sporazuma. Po razpravi z našimi členi smo sprejeli tudi cilje za Evropsko unijo. Doseči moramo ničeno stopnjo emisij toplogrednih plinov do leta 2050 v organizaciji, ki predstavlja delavce iz vseh različnih sektorov, iz vseh evropskih držav, je to seveda težko doseči. Ampak ne glede na to, da so pogledi med člani različni, vsi vemo, da je to nujno vprašanje. Podnebne spremembe so tu in res moramo ukrepati, da zagotovimo transformacijo. Sedaj pa bi rad omenil naš prvi pomislek glede dolgoročne strategije, ki jo je objavila komisija. Če je cilj dolgoročne strategije to, da usmerjamo in vodimo ukrepe, oziroma da usmerja in vodi ukrepe, potem ne razumemo, zakaj se že od samega začetka predvideva, da ne glede na rezultate, ki jih bodo pokazali izračuni, ne bomo odpirali razprave o ciljih 2030. Če že vemo, da trenutni politični instrumenti ne bodo zagotovili, da dosežemo, to, dosežemo cilje iz pariškega sporazuma, zakaj te instrumente ohranjamo? Mi kot sindikati ne bomo pristali na to, da spet začnemo s to razpravo. Ne, sedaj moramo poskrbeti za transformacijo. To želijo tudi evropski državljani mislimo, da to sporočajo tudi državljani. Dolgoročno strategijo pozdravljamo tudi zato, ker predstavlja boljšo analizo socialne dimenzije in to upošteva pri procesu dekarbonizacije. Strategija opozarja na vse zaposlovalne možnosti tega procesa. V gradbenem sektorju bodo nastala tudi nova zelena delovna mesta. Strategija pa obenem opozarja tudi na resne, konkretne izzive pri spremembi zaposlovanja. To velja predvsem za tiste sektorje, kjer bo težje zagotoviti koristi tega procesa. Obenem strategija kaže na to, kako so ti izzivi in stroški porazdeljeni med regijami in državami članicami. Res pozdravljamo, da ste se osredotočili na to. In mislim, da je to pomemben dosežek načrta 2050. Podpiramo tudi konkretne pobude, kot je na primer platforma za regije v prehodu. In res smo veseli, da se bodo te pobude nadaljevale tudi v prihodnje. Zdaj pa še tretji razlog, zakaj nam je ta dokument všeč. Ta strategija ponazarja integrirane nizkooglične politike. Obstaja še veliko odprtih vprašanj. Ampak ne gre le za to, da želimo braniti svoje, kot nekateri pravijo zadnja leta. Ne osredotočamo se le na kratkoročno konkurenčnost. Ne, sedaj se osredotočamo tudi na inovacije, nove instrumente. Ostaja še nekaj odprtih vprašanj, ki bi jih radi naslovili. Imamo še nekaj pomislekov. Naš prvi pomislek je povezan z nizkoogličnimi prebojnimi tehnologijami. V načrtu piše, da če želi Evropska unija doseči oglično neutralnost do leta 2050, mora začeti hitro uporabljati številne nizkooglične prebojne tehnologije, zato da bomo zagotovili dekarbonizacijo različnih sektorjev. Zato te inovacije res potrebujemo to ni nekaj novega. Že deset let vemo, da potrebujemo več prebojnih tehnologij. Poglejmo primer CCS-ja. Že več kot deset let nazaj je komisija povdarila, da je to ena od glavnih tehnologij za dekarbonizacijo evropske industrije. Po desetih letih pa pravzaprav nimamo takšnega sistema, ki bi deloval na širši ravni v Evropski uniji. Vprašanje je, zakaj? Zakaj je prišlo do takšnega zamika, zamude pri uporabi teh tehnologij? Kaj piše v dokumentu komisije? Nadaljevali bomo s tem, kar počnemo že zadnjih deset let. Kaj to pomeni? Poskušali bomo zagotoviti proračun in finančna sredstva za inovacije. Ampak mi menimo, da to ni najbolj usklajeno v začetku dokumenta piše, kako nujno je, da to razrešimo. Imamo, potrebujemo dve ali tri desetletji, da bomo v celoti dekarbonizirali naše gospodarstvo. Po drugi strani pa imamo v dokumentu poglavje, ki govori o inovacijah in razvoju. In tam piše, da bomo poskušali spodbujati inovacijo z različnimi programi financiranja. Ampak to bo prepuščeno trgu in zasebnemu sektorju. Ampak mi menimo, da ta nejasnost, negotovost ni skladna s nujnostjo, ki je opisana v prvem poglavju. Potrebujemo transformacijske inovativne politike. Te politike morajo pokazati oziroma zagotoviti, da bomo pravočasno začeli uporabljati te tehnologije. In mislim, da je jasno, katere tehnologije so najbolj ustrezne za doseganje teh ciljev, ampak zaenkrat se v Evropski uniji te tehnologije še ne uporabljajo. Tukaj pa bi rad opozoril še na vprašanje, ki se ga dokument ne dotika. Gre za konkurenčno pravo in državno pomoč. Kako bomo zagotovili, da bodo sredstva, ki jih bo Evropska unija namenila zasebnemu sektorju in inovacijam v zasebnih projektih, res pripeljejo do vzpostavljanja novih delovnih mest znotraj Evropske unije. Ti programi financiranja so morda bianko menjica za svetovna globalna podjetja, ki bodo lahko razvijala svoje dejavnosti s evropskim denarjem. Potem pa bodo te dejavnosti začela izvajati kje druge, na kakšnem drugem raztoč, raztočem trgu. Imamo pa še en pomislek, ki je povezan s strategijo to je energetska revščina. Etuk je del platforme in energetska revščina nas res skrbi. 10 odstotkov evropskih gospodinstv, gospodinstv ne more ustrezno ogrevati svojih gospodinstv. Tega strategija ne omenja. Strategija omenja socialna vprašanja. Uh, to naj bi rešili s pomočjo sistemov socialne varnosti. Ampak to se mi zdi nekoliko čuden odgovor. Zakaj? Že več let je jasno, da cene elektrike in davki, ki jih plačujejo gospodinstva, rastejo. In če ta trend primerjamo s trendi, trendom razpoložljivega dohodka, potem vidimo, da se ti dve krivulji ne razvijata na enak način. Prugl je novembra 2018 objavil tudi poročilo, v katerem piše, da trenutne evropske podnebne spremembe vodijo v številne podnebne spremembe, distribucijske učinke, ki najbolj vplivajo prav na gospodinstva z nizkim dohodkom. Pri branju strategije nam je postalo jasno, da potrebujemo veliko naložb za dekarbonizacijo gospodarstva. V strategiji piše, da bi morali za šestkrat povečati hrambene zmogljivosti v Evropi. Ampak v dokumentu ne piše, s kakšnimi stroški bo to povezano in kako si bodo te stroške porazdelili med seboj zasebni sektor in gospodinstva. Kako bo to razdeljeno? To je eno od glavnih vprašanj. V Franciji in Belgiji, pa tudi v drugih državah članicah, naprimer na Polskem, je energetska revščina nujno vprašanje res moramo nasloviti takšna vprašanja v dolgoročni strategiji? Tudi razporeditev stroškov in prednosti znotraj naše družbe je zelo pomembno. Ne gre za to, da želimo nekako odložiti dekarbonizacijo. Dekarbonizacija je nujna, ampak pozorni moramo biti tudi na te vidike. Če bomo pozorni na te vidike, bomo lahko še bolj okrepili sistem dekarbonizacije. Če na ta vprašanja ne bomo pozorni, pa bo prišlo do hudega družbenega odpora. Res pozdravljamo to, da ste želeli politični načrt uskladiti s cili pariškega sporazuma. In z veseljem bomo še naprej sodelovali z vami pri razpravah o tem, kako bi lahko izvajali to strategijo, tako da bo to socialno pravično in vključujoče. Hvala. Najlepša hvala, gospod Deniz, za vaš prispevek v imenu sindikatov. Sedaj, dragi kolegi, pa prehajamo k vprašanjem in odgovorom. Nekaj se vas je že javilo k besedi. Najprej gospod Lise. Za minuto ali dve. Gospod Lise kdaj morate oditi, ne vem natančno. Lahko dovolimo komisarju, da poda nekaj pripomp v zvezi z eh, prispevki ostalih panelistov, kaj ti moral nas bo zapustiti. Ja. Samo nekaj komentarjev. Ukvarjal sem se z eh, podnebno politiko v teh zadnjih eh, štirih letih in z podnebnimi spremembami. In eh, nekateri pravijo, da je potrebno zvišati cilje. Zvišanje ciljev nima nobenega smisla. Vidite, eh, kaj pomenijo cilji v okviru Združenih narodov. Eh, lahko primerjamo države, ki imajo zastavljene indekse v okviru Združenih narodov in države, ki imajo nacionalne načrte. Torej, Številke eh, so zgolj pobožna želja, če jih ne spremlja ustrezna politika. To je moja prva pripomba. Razlika med Evropsko unijo in večino eh, drugih držav partneric je, da imamo eh, cilje in pa politike, da bi te cilje dosegli. In zahvaljujoč ambicijam parlamenta bomo dosegli cilje znižanja izpustov, ker imamo bolj ambiciozne cilje. In eh, najprej moramo izvesti politike, ki jih že imamo. To so težke in nikakor ne lahko izvedljive politike. Znižali smo naše izpuste od leta 1990 do leta 2017 za 22 odstotkov. Hitrost znižanja izpustov je bila nič cela 8 odstotka na leto. Sedaj imamo z zakonodajo, ki bo omogočila, da bomo podvojili hitrost in prešli na 1,76 odstotka do leta 2030. Vendar pa nekatere države članice ne izpolnjujejo ciljev obnovljivih verov energije in pa ciljev energetske učinkovitosti. Torej lahko seveda sprejmemo nove številke, ampak kar moramo zagotoviti je, da se bodo trenutne politike izvajale. Oglična neutralnost bo seveda zahtevala zvišanje ciljev. Imamo že klauzulo o pregledu eh, leta 2023, torej bomo lahko spremenili našo politiko leta 2023 in si zastavili cilje v skladu za našo politiko. Mene veliko bolj zanimajo politike kot pa številke. Za me je pomembneje, da ima Evropska unija ambiciozno politiko, ne pa ambiciozne številke ambiciozne cilje izražene v številkah. In eh, seveda strategija lahko prispeva k okrepitvi ambicij. Če se bodo države članice odločile za podnebno neutralnost, eh, bodo številke sledile. In še druga pripomba. V naši tržni zasnovi smo se želeli znebiti reguliranih cen, kolikor pač to gre. To velja samo še za gospodinstva. Izjemoma, zakaj? Ker želimo konkurenčnost na trgu in želimo, da bi eh, energija postala cenejša. Če imamo regulirane cene, potem eh, konkurence ni. In poleg tega eh, takšne cene tudi ne koristijo tistim, ki, jih, ki regulacijo potrebujejo. Torej manj energetske revščine, to je naš cilj boljša socialna politika, da bomo podprli tiste, ki podporo potrebujejo, energetsko učinkovite stavbe. Socialna podpora je boljša od reguliranih cen ali ne? To je možnost. In še zadnja pripomba, tretja pripomba. ta eh, strategija bi lahko postala osrednja tema eh, predvolilnega boja. Gre za hitrost eh, zviševanja ciljev. Ko bodo običajni evropejci ugotovili, da je boj proti podnebnim spremembam zelo pomemben cilj, se bo politika temu prilagodila. To je najpomembnejši globalni problem. In uh, naši državljani se tega dobro zavedajo in zato mislim, da bo to tudi pomembna tema v predvolilnem boju. Hvala lepa, gospod komisar, da ste prišli k nam in hvala lepa za vaše komentarje. Sedaj pa nazaj k kolegom, gospod Lize. Ja, hvala lepa, gospo, gospa predsedojoča, hvala lepa komisarju in tudi vsem drugim gostom. Osebno pozdravljam dokument Evropske komisije, če tudi. Uh, eh, predstavlja velik izziv, je zelo ambiciozen eh, načrt. Govorimo o podnebni neutralnosti, ne več o oglični neutralnosti. Evropska komisija govori o milijonu delovnih mest, če bi dosegli podnebno neutralnost. Eh, imam vprašanje. No, komisar je odšel, ampak predstavniki komisije so še zmeraj tukaj in pa naši drugi gostje, ki bi jim z veseljem prisluhnil ali je to nesporna številka. Kaj ti v svoji politični skupini sem slišal kar nekaj vprašanj, kako eh, je komisija prišla do tega izračuna in ali se drugi panelisti strinjajo z to oceno Evropske komisije, milijon delovnih mest, več ali manj, kaj menite o tem izračunu. Hvala lepa. Uh, we have with us the director general. Z nami je generalni direktor komisije, ali se nam boste pridružili tukaj spredaj? Hvala lepa, gospod Lize, za vaše vprašanje in za vaše pripombe. Sedaj pa gospod Blanko Lopes. <clears throat> Muchas gracias. Eh, bueno, yo uh, creo que objetiva... Najlepša hvala. Objektivno gledano, Mislim, da je Evropska komisija izpolnila cilje, ki si jih je zastavila v tem mandatu. Bili eh, ste zelo ambiciozni, sprejete so bile zaveze, ki ustrezajo ciljem, ki smo si jih zastavili v boju proti podnebnim spremembam. Svoje delo pa je upravil tudi parlament. Torej, se mi zdi zelo smiselno, da si zastavimo nove cilje, kaj ti boj proti podnebnim spremembam eh, poteka še naprej. In, eh, Prizadevati si moramo, dokler ne bomo dosegli našega cilja in sicer eh, neodvisnosti od temeljnih virov. Direktiva o obnovljivih verih energije je pomembna direktiva, ki smo jo sprejeli, jaz sem bil poročevalec in številni kolegi v parlamentu, so želeli cilj eh, za obdobje do leta 2030, vsaj minimalni cilj. In zaradi tega smo predlagali revizijo leta 2023. Seveda, lahko dosegžemo še dodaten napredek. To je dejal tudi predstavnik sindikatov. Vse skupaj pa je povezano seveda tudi z stroški, ki jih je potrebno upoštevati. Zaradi večjega deleža obnovljivih verov energije so se stroški znižali. Poskušali smo si zastaviti cilje tudi v povezavi z energetsko revščino. Tako da v tem eh, neutralnem gospodarstvu ne bi pozabili na nobenega državljana. Tako da ta oglična neutralnost ne bi vodila v neenakost ali pa celo diskriminacijo. Hvala lepa, gospod Lajn. Yeah, ja, first of all, uh, congratulations uh, to Mr. Hvala lepa. In uh, čestitke gospodu Petiki za uspešno sejo v Katovicah. Na začetku nismo verjeli, da boste lahko dosegli takšen rezultat. Sedaj pa k naši temi dolgoročna eh, strategija. V dokumentu iz Katovic je ta že zasnovana. Ali bi lahko kaj več povedali tudi o nadaljevanju tega dela v povezavi z dolgoročno strategijo. Z velikim zanimanjem sem prisluhnil tudi predstavniku industrije, zdi se, da je njihov pristop razmeroma konstruktiven, vendar pa se veliko ukvarjamo tudi z Kitajsko. In e, vidimo, kaj počne Kitajska. Proizvedeno eh, na Kitajskem e, eh, 2025. Imajo zelo jasno strategijo. Mi pa potrebujemo prodorno tehnologijo za jeklo, za kemikalije, za cement. Kajti Kitajci so nam že odzeli avtomobilske eh, baterije in eh, pa solarne plošče. Sedaj moramo mi poskrbeti za prodor, sicer bomo tehnologijo le še uvažali. Ampak dejali ste, da bi bilo eh, to mogoče le, eh, če eh, bi bila generalna direktorata za trgovino in konkurenco pod generalnim dekoratom za okolje. No ja, se vsi vemo, da je to nemogoče. Potrebujemo jasno politiko, če želimo doseči napredek. Če si ogledamo vse proteste, ki potekajo že sedaj, potem mislim, da je imel predstavnik sindikatov prav, da potrebujemo pravično strategijo z ustreznim socialnim ravnotežjem. Novi avtomobili, višje cene energije, obnova hiš, vse to morajo plačati naši državljani. In če ne želimo, da naša družba razpade, moramo poskrbeti za ustrezno protivtež. To pa je v veliki meri v pristojnosti držav članic, kajti socialna politika je v pristojnosti držav članic, vendar pa moramo poskrbeti za ustrezno koordinacijo. To je naloga Evropske komisije in pa tudi naša naloga. Upam, da nam bo taksonomija pomagala in da bomo zares vzpostavili nov sistem financiranja. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Grbrandi. Uh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi jaz sem zelo zadovoljen z dolgoročno strategijo Evropske komisije. Mislim, da je temeljna dodana vrednost jasne strategije do leta 2050 ta, da lahko izvedemo izračune za nazaj in ugotovimo, kaj moramo storiti v določenem trenutku. In to se mi zdi zelo pomembno. Ampak, če se vrnemo v sedanjost, v leto 2019. Vidimo, kako težavna je situacija. V letu 2017 so se izpusti povečali v, let, v Evropski uniji. Nimamo podatkov za leto 2018, ampak presenečen bi bil, če bi se izpusti močno znižali. Vidimo, kako težavna je eh, situacija v Nemčiji v eh, povezavi z eh, ukinitvijo uporabe premoga. Veliko težavnih odločitev eh, je potrebnih. In tudi pri nas, v moji domovini na nizozemskem, imamo veliko težavnih okoljskih politik, ki jih je izjemno težko prevesti v konkretne okoljske ukrepe. Konkretne ukrepe pa potrebujemo, kajti le tako bomo vedeli, kdo bo nosil stroške določenih ukrepov. Komisija je govorila o ambicioznejših ciljih, ki morajo biti povezani z novo politiko. S tem se strinjam, gospod Menci, ki je govoril o velikih ulaganjih v prihodnjo infrastrukturo. Gospod Denis pa je govoril o tem, da potrebujemo prodorne inovacije. To drži hkrati pa. Sprejemamo tudi finančno politiko Evropske unije. Večletni finančni okvir do leta 2027 in o tem pravzaprav odločamo v letošnjem letu. Torej za prihodnih deset let bomo sprejeli odločitev, kako razdeliti teh tisoč milijard evrov, več ali manj. Vprašanje, ki sem ga zastavil na plenarnem zasedanju, je bilo, ali si ne bi morali še enkrat ogledati predlog večletnega finančnega okvira in ga primerjati z dolgoročno podnebno strategijo, tako da bomo videli, če ta zares ustreza našim ciljem v okviru te politike. Kajti, če bomo vlagali v področja, ki ne prispevajo k dolgoročni podnebni strategiji, bomo pravzaprav sami sebi metali polena pod noge. Hvala lepa, gospa Rivazi in bodite kratki. Najlepša hvala, zelo sem vesela, da imamo to dolgoročno strategijo, kajti kot eh, soporočevalka za upravljanje energetske politike sem želela ambiciozne načrte. Tudi kar zadeva obnovljive vere energije. Ampak težave so se pojavljale z izvajanjem, kako eh, bodo države članice dosegle izvedbo teh ciljev in sicer na pregleden način in s pomočjo komisije, lahko bi bili bolj ambiciozni na ravni Evropske unije do leta 2030. Naš cilj je bil 40 odstotkov. Pravzaprav bi morali eh, sprejeti cilj 45 odstotkov ali pa celo 60 odstotkov, kar zadeva energetsko učinkovitost in obnovljive vere energije. Ampak pravzaprav gre za odgovornost, ambicioznost in pa koherenco. Če se samo gledamo, koliko mladih je na ulicah povsod po Evropi za to, da bi eh, rešili podnebje. In eh, ti mladi pravijo, na kocki je naša prihodnost, torej na naših plečih je velika odgovornost in podnebje mora biti na prvem mestu. Potem pa energetska učinkovitost in cilji na evropski ravni. Ti bi lahko bili še ambicioznejši. Govorili ste o inovacijah, ampak inovacije morajo biti povezane tudi z drugimi politikami. Primankljaj eh, treh odstotkov potrebno je eh, te podnebne politike izuzeti iz tega primankljaja, sicer nikoli ne, bo, nikoli ne bomo dosegli naših ciljev. Če smo za svobodno izmenjavo med eh, državami članicami, eh, se bo eh, do pravzaprav povečali izpusti zaradi preselitve sedežev podjetij. Pod vprašaj moramo postaviti tudi našo liberalno politiko, kajti če bo prišlo do več preselitev, bomo krati tudi povečali izpuste CO2. -ja. Krati pa potrebujemo tudi proračun, ki bo ustrezal našim podnebnim ciljem. Če bomo vlagali v fosilno energijo, potem ciljev ne bomo dosegli če ne bomo poskrbeli za eh, odpravo energetske revščine, če ne bomo sprejeli ustreznih politik v okviru skupne kmetijske politike, potem ne bomo dosegli naših ciljev in kar zadeva industrijo. Eh, na vsak način je eh, potrebno znižati izpuste avtomobilov na nično stopnjo in to je vsekakor mogoče. Kaj ti to je pomembno za prihodnost, ne le človeštva, ampak tudi Evrope. Hvala lepa, z veseljem vas poslušam, ampak imamo le eno minuto na govorca. Prosim. Bodite osredotočeni. Ne le z komentarji, ampak tudi z vprašanji za naše goste. Razpravo o resoluciji bomo imeli kasneje, torej osredotočimo se na vprašanja. Gospodali. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naj povem, da se mi zdi strategija komisije izjemno pozitivna. Komisija želi prihodnost, ki bo temeljila na oglični neutralnosti, ampak eh, potem eh, moramo poskrbeti za spremembe na področju raziskav, inovacij, na področju industrije, hkrati pa moramo zagotoviti socialno pravičnost in pa ustrezen prihod. In glede na to, da je, bila, eh, da je komisija tukaj prisotna in da je komisar prej dejal, da je shranjevanje oglika ključnega pomena, me eh, zanima, kako namerava komisija doseči napredek na področju zajemanja in shranjevanja oglika, glede na to, da cilji te politike zaenkrat niso bili doseženi. Gospod Kurtika, kot predsedojoči COP24 zelo dobro veste, da imajo države članice zelo različne politike, ko gre za boj proti podnebnim spremembam in ko gre za sprejetje ustrezne zakonodaje. Kot eh, predsedojoči COP24 Me zanima, kako nameravate povezati napredne države članice, kajti napredne države članice vsekakor potrebujete, če želite izvedbo te ambiciozne strategije z manj naprednimi državami članicami in kako nameravate okrepiti prizadevanje držav članic, eh, da bi bila vzpostavljena partnerstva med eh, vladami, med zasebnim sektorjem in pa civilno družbo. Le na ta način se bomo lahko uspešno spopadli z temi izzivi. In še zadnje vprašanje. Evropski parlament je že večkrat poudaril, kako zelo pomemben je sklad za pravičen prehod v uh, Evropi. In tukaj naslavljam tako predstavnika industrije, kakor tudi predstavnika uh, sindikatov. Eh, zelo lepo je, da pridete sem in rečete, da potrebujemo ustrezne spremembe, ampak potrebujemo tudi ustrezno podporo, ko sprejemamo novo zakonodajo. Torej, kako se pripravljate uh, na vključitev vseh deležnikov v ta prehod. Tukaj gre za eh, tako industrijo, kakor tudi eh, predstavnike sindikatov. No, to je bilo že skoraj da filozofsko vprašanje, gospodali. Upam, eh, da bodo odgovori tudi na ustrezni ravni in da bodo lahko kratki. Gospod Eichhout, boste povedali kaj novega? Ne bom vas razočaral. Imam tri konkretna vprašanja. Eno za gospoda Petričonja, eno za gospoda Kudricko in enega za gospoda Mencinga. Gospod Petričone, veste, da smo imeli razpravo že kar nekajkrat in vi kar naprej pravite, da je minus 40 odstotkov super za Pariz. Veste, tudi se z vami nikakor ne strinjam, ampak ali mi lahko, prosim, razložite, eh, kako potekajo vaši izračuni. Kajti leta 2011 eh, ste eh, dejali, da eh, potrebujemo minus 40 odstotkov do leta 2030 in minus 80 odstotkov do leta 2050. Sedaj pa vemo, da je razvoj potekal veliko hitreje, torej bi sedaj pričakovali, da lahko hitreje napredujemo tudi pri celju minus 80 odstotkov, ampak ne sedaj. Komisija pravi, da moramo doseči oglično neutralnost do leta 2050, torej moramo doseči več kot minus 40 do leta 2030, to je cilj, ki smo ga sprejeli 2011 in eh, cilj, ki je bil sprejet eh, leta 2014. Eh, torej, kako bomo na stroškovno učinkoviti poti, pa bomo še zmeraj dosegli te ambiciozne cilje, čeprav vsi vemo, da je to izguba časa. Ja, res imam težave z tem. Gospod Kutricka ko, smo, ko bomo septembra šli k generalnemu sekretarju, kakšen bo naš odgovor? Kaj ti zahteva več uh, ambicioznosti? Kakšen bo naš odgovor? Ali bomo rekli, ja, eh, super smo se pogovarjali 9. maja o eh, odlični strategiji, ali bomo tako zadovoljili generalnega sekretarja. Res me zanima, kako bo to izgledalo. In gospod Mencing. Ja, prisluhnil sem vaši industrijski agendi in skoraj da bi se lahko strinjal z vami, kajti vemo, da se mora eh, zgoditi veliko sprememb. Ampak eh, prosili ste za relogativni okvir za industrijo, za več sredstev, eh, za inovacije, za industrijo. Torej, pravzaprav je šlo za finančna sredstva, za denar. Kaj pa nam boste dali v zameno? Ali se boste strinjali z nami, da potrebujemo višjo ceno za CO2, tako da boste tudi vi nosili pravičen delež, ali bodo ceno spet plačali evropski državljani. Ali eh, torej razmišljate o pravični delitvi bremena tudi eh, za strani industrije? Potem rečite, ja, eh, plačevali bomo višjo ceno CO2, -ja, zauzemali se bomo za manj eh, toksično strategijo v Evropi, kajti to je tisto, kar državljani želijo. Ne morete zgolj postavljati zahtev eh, in ničesar ne dati v zameno. Gospod Mencing, upam, da je bilo to dovolj inovativno, gospa predsedujoča. Kar ni bilo novo, je, da se niste mogli držati časa. Nisem se mogel držati časa, hkrati pa biti tudi inovativen, kot ste želeli. Ja, lahko kaj prihranite tudi eh, za predvolilne govore, kaj tik malo bodo potekale volitve. In kot je dejal komisar, eh, moramo del te razprave ohraniti tudi za naše državljane, tako da bomo videli, kakšen odmev bodo imele naše ideje. Gospa Gudeland, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa tudi vsem panelistom kot eh, soporočevalka za skupino socialistov in demokratov sem zelo vesela, da danes poteka ta razprava in eh, rada bi se pridružila vsem tistim, ki so pohvalili komisijo. Mislim, da je komisija podala veliko dobrih eh, predlogov v okviru te strategije. Vendar pa bi rada komisiji dejala tudi, da sem precej kritična do tega, da si komisija ni zastavila jasnih ciljev do leta 2030 oziroma ambicioznejših ciljev in mislim, da je to napaka. Zakaj eh, se komisija tako obotavlja, ko gre za cilje do leta 2030? Kaj ti mislim, da bi eh, bila predvidljivost za industrijo boljša? V nasprotnem primeru eh, bomo cilje predstavili pazno, kar bo povzročilo velike težave podjetjem v Evropi. Torej tega ne razumem. In uh, poleg tega, mislim tudi, da komisija temu ne nasprotuje, ravno nasprotno, ampak eh, mislim, da se bojite sveta in to je eh, problem. Zakaj uh, torej zagovarjate načelo ne okrepitve ambicij do leta 2030? Obe inštituciji se morata korektno obnašati. Torej, ali lahko to obrazložite? To je moje vprašanje. In rada bi se zahvalila gospodu Kurtiki za odlično konferenco COP24. Organizacija je bila odlična, vi ste odigrali zelo pomembno vlogo in eh, mislim, eh, da eh, smo sprejeli tudi odličen dokument, ampak ambicije so seveda pomembne za prihodnost in zato me zanima tudi vaš pogled na to, kako bi eh, lahko poskrbeli za večji pritisk strani Evropske unije, tako da bi sprejeli bolj ambiciozne načrte za v prihodnost. Gospa Mec. Najlepša hvala, hvala lepa za predstavitve in pa eh, za pobudo za strateški načrt eh, in sicer dolgoročen strateški načrt. Kratka bom, eh, zato da bom privrčevala nekaj časa v imenu svojih kolegov. Med osmimi scenariji, ki ste jih predstavili, in to je vprašanje predvsem za eh, komisijo, eh, vsi scenariji vsebujejo vsaj 10 odstotkov jedrske energije. Nobeden izmed načrtov se ne opira zgolj na obnovljive vere energije. Torej, jedrska energija v nobenem izmed načrtov ni izključena. Mislim, da je to velika napaka. Da sploh ne razmišljate o možnosti brez jedrske energije. Zakaj? Zakaj? Morali bi predvideti vsaj eno možnost brez jedrske energije z vsemi posledicami, ki jih ima jedrska energija. Mislim, da jih ni potrebno naštevati in to je moje edino vprašanje. Hvala lepa, gospa Mec, zares ste bili kratki. In še gospod Denz kot zadnji, za minuto. Čisto na kratko. Komisija je obrala pravilen pristop nekateri bomo, drugi ne bomo sodelovali na evropskih volitvah maja. Problem, ki se vedno znova pojavlja, je, da se razprava na nacionalni ravni vedno močno razlikuje od razprave, ki jo imamo tukaj na evropski ravni. Gospod Kudricka, v Varšavi smo se srečali eh, tudi z okoljskimi ministri in uh, ti uh, so dejali, predvsem polski minister, uh, ja, nikoli nam ne boste oduzeli premoga. No, izbral sem si Polsko, ampak to se dogaja v vseh državah članicah. Torej, kako premostiti uh, to razliko med željami državljanov na eni strani in pa med eh, populisti na drugi strani. In ti populisti so pripravljeni izkoristiti strahove naših državljanov. Glede na to, da so potrebne velike spremembe, ki bodo zahtevale veliko finančne podpore, zato potrebujemo tudi ustrezno politično podporo. Ali lahko, nam lahko date kakšne na svet, eh, predvsem tistim, ki eh, se bomo podegovali za sedež na evropskih volitvah? Najlepša hvala vsem dragi gostje. Dobili ste veliko vprašanj. Nekaj vprašanj je bilo precej zapletenih, eh, vendar pa bomo imeli danes še en eh, panel, tako da vas prosim, da ste kratki in da v nekaj besedah povzamete odgovore, možne odgovore na nekatera vprašanja. Komisijo bom pustila za konec. Prosim, da ne presežete petih minut. Začeli bomo s gospodom Kurtsko. Uh, Hvala, to je pa res zahtevna naloga. Razprava je res zelo zanimiva. Hvala za vsa vprašanja. Predvsem mi je všeč to vprašanje gospoda Eghuta, ali je to novo ali pa pravočasno. In to je tudi vprašanje za našo podnebno. Eh, politiko. Če želimo biti novi, potrebujemo več časa. Če želimo biti hitri, moramo ostati pri starih eh, načelih. Zato je zelo zapleteno dobiti nove odgovore, ki bodo tudi spremljali ki jih bo sprejela tudi politika, če ne bomo razmislili o tem, kako daleč lahko gremo in kako daleč so tudi naše družbe pripravljene iti. Mislim, da je bilo to omenjeno in hvala tudi kolegici Rivazi, da je to omenjala. Torej, vprašanje odgovornosti, koherentnosti. In zelo je tudi izpostavila odgovornost. Mislim, da je to prav. Vendar pa opazujem sicer predvsem na ulicah eh, Zahodne Evrope, malo manj na ulicah Vzhodne Evrope, da <coughs> tu najdemo na eni strani tiste eh, upornike v eh, rumenih, brez rokavnih in potem na drugi strani najdemo tiste, ki se zauzemajo podnebne spremembe. Seveda pa se poleg izzivov podnebnih sprememb vi izzivate tudi z volitvami v letošnjem letu in ta izziv je seveda tudi zelo zapleten. Hvala, gospod Lize, gospod Lajne, gospod Bjanko Lopez, gospod Dali, ki ste omenili potrebo po upoštevanju pravičnega prehoda. In soočeni smo vedno bolj, ne le z vplivom, ki ga bomo morali oblavati, obvladati, naprimer v industrijskih regijah, eh, tako kot naprimer v Saleziji, ki je industrijska regija in kjer je treba ljudem pomagati, da prestopijo iz svojih eh, industrijskih delov mest v nova delovna mesta prihodnosti. To je ena stran um, dimenzije tega prehoda, vendar pa na drugi strani je pa še bolj pomembno vprašanje splošne konkurenčnosti evropskega gospodarstva in industrije. Torej, katere inovacije v podnebno neutralno družbo in katero pot v neutralno uh, v podnebno neutralno družbo, bomo izbrali, da bo to v pomoč konkurenčnosti gospodarstva. In tu delamo na tem, marsikaj se je že zgodilo, ampak prav imate. Ko vidimo, kaj se je zgodilo z, obnovli, z industrijo obnovljivih verov, pet od šestih največjih proizvajalcev fotovoltaičnih panelov so sedaj v, na kitajskem pet največjih proizvajalcev veternih elektrarn so na kitajskem. E, potem ogromni delež e, električnih avtomobilov in avtobusov se proda na kitajskem. Poleg tega moramo to združiti v eno skladno podnebno e, politiko, ki bo temeljila na socialni na socialnih, industrijskih in političnih ciljih. In to moramo predstaviti tudi našim državljanom v obliki vizije družbe. Torej, kakšna bo naša družba v drugi polovici tega stoletja. Če se zataknemo v razpravah o um, stroških, o zvišanih računih, eh, ki jih bodo ljudje prejeli za energijo, potem bomo zgrešili poanto, kajti nekako bomo uh, ne zmožni zagotoviti neko pozitivno vizijo družbe, ki bo podnebno neutralna ki, in ki bo ljudem tudi prinesla kakovost življenja, ki jo oni zaznajo. To je razprava, ki je pred nami, mislim, da ni preprosta, mislim pa, da je potrebna. Pošten prehod, to ne gre samo za socialno politiko, za industrijsko politiko, za povezavo med njima, temveč gre tudi za regijsko politiko. Kaj ti, ko govorimo o milijonu delovnih mest, seveda lahko govorimo o podatkih, trenutno pa, mislim pa, če jaz ne morem govoriti o podatkih, to je komisija predlagala in se kakor smo to ogledali, ampak ko se bo ustvarilo teh milijon delovnih mest, je vprašanje, kako bodo pa regionalno razporejena in kje se bodo na drugi strani izgubila. In s tem se vračamo potem tudi k predlogu gospeda Li, da potrebujemo sklad za pošten prehod. In tu morate obe dimenziji iti z roko v roki. Nisem odgovoril na vsa vprašanja, ker je to zelo obširna razprava. Naj pa povem, da sem zelo ponosen na rezultate vrha COP24. Zelo smo na Pols, bili ponosni na Polskem, da smo lahko gostili to v Kratovicah in da smo tudi dosegli soglasen kompromis za globalna pravila za uh, podnebno spremembo. In uh, s tem smo zaključili ta petletni cikl, ko bo treba določiti vprašanje in o njih razpravljati. In to ne le v Evropski uniji, ampak na celem svetu. To je pomemben prispevek Katovic k tej razpravi v Evropski uniji. Hvala lepa. Gospod Mensing. Hvala lepa, kratek bom. V zvezi z vprašanjem enega milijona delovnih mest, ne tega jaz ne morem uh, preračunati. Ampak predvidevam, da ima komisija ustrezen model za ta izračun. Uh, delimo z vaš, vaše pomisleke, ta prehod mora biti pošten. Uh, Eh, vendar pa moramo tudi slediti temu, da bodo stvari proizvedene v Evropski uniji, ne le na eh, Kitajskem in drugje. In eh, pri nas nimamo raztočega prebivalstva, hkrati pa prosimo naša podjetja, da vlagajo v Evropi in Evropi. Zato, če odgovorim gospoda Eichhauda, s katerim se že dolgo pogovarjamo, bomo masivno vlagali, kajti večinoma 20 odstotkov vlaga država in 80 odstotkov podjetja v in bomo morali početi stvari, ki jih druge podjetja po svetu ne počnejo. Torej, to je neka uganka, ki se jo moramo lotiti in zato imamo orodja, kot je Aspire. In drugič, če bomo vse naenkrat elektrificirali in podvojili porabo elektrike, eh, se moramo vprašati, kako naj to naredimo, ne da dvignemo cene Evrope. To je zelo pomembno vprašanje, tako za državljane, kot tudi za um, industrijo tega pa še nismo rešili te uganke in mislim, da smo eh, na tem mestu, sedaj smo se zavedli, zavedli eh, naših izzivov, sedaj pa v naslednjih letih jih moramo rešiti. Potem pač odgovorim še gospe Dali. Mislim, da prihajamo iz ene ravni, kjer rečemo, ta tehnologija je primerna ali ona. In ja, potrebovali bomo CCS in um, to bo eh, možno tudi, če bomo imeli eh, shrambe nekje pri Severnem morju. Sredi Evrope tega ne bomo mogli eh, zgraditi. In na ta način bomo lahko nekako poskrbeli za emisije, ki se jih drugače ne moremo znebiti. Pa še nekaj. To pomeni, da bomo morali na v celoti prenoviti industrijo v Evropski uniji. Tega se morate zavedati. Če želimo neutralnost industrije, potem nič, kar danes vidite, ne bo več ostajalo, obstajalo v letu 2050. Mm, in logika je, da tukaj. Ne želimo, da se vodik ali solarna energija proizvedeta na otoku in da se potem to po, eh, pretransportira sem. To ni ideja. Ideja je v tem, da se zadeve povežejo, ker se do sedaj še nikoli niso. In mi to pojasnjujemo vodilnim povsod eh, na svetu in ne prosimo, da vi plačate za to, ampak prosimo, da nam pomagate pri razpravah v, eh, o investicijah s temi vodilnimi podjetji ali z velikimi podjetji kako bomo to rešili? Nekaterih odgovorov seveda še nimamo, gospod Ajkhod, izzivi so ogromni. Vidimo pa, da bomo mi morali vlagati in deloma to pomeni, da bomo morali najti rešitve za to, kar uvažamo v Evropo. Kajti delno bomo recimo temu nišo s 500 milijoni potrošniki in bomo čisto drugačni od drugih delov eh, sveta in bomo dosti bolj razbredljeni kot drugi. In Aprila, maja želimo objaviti našo lastno dolgoročno strategijo, sodelujemo s komisijo, vendar pa želimo najti svoje odgovore. Osebno sem pripričan, da moramo začeti eh, in z desetimi, dvajsetimi pilotnimi projekti, da lahko industriji dokažemo, da so stvari možne. In potem bomo dobili tudi podporo. Če ne začnemo s prvimi koraki, potem nikamor ne bomo prišli. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Deni. Eh, odgovoril bom v francoščini, ki je moj materni jezik. Kar zadeva delovna mesta, eh, ne izračunavamo algoritmov, torej bi težko odgovoril eh, na vprašanje v zvezi z številom delovnih mest. Ampak glede na to, kar smo ugotovili v različnih sektorjih in posod po Evropi, Eh, lahko rečem, da je sektor eh, nizkih eh, izpustov povezan z določenimi trendi in ti trendi so povezani predvsem z znižanjem števila delovnih mest. Govorimo o robotizaciji ali pa o digitalizaciji. Torej, Vprašanje potencijalne vzpostavitve delovnih mest je potrebno postaviti v širši makroekonomski okvir. Torej, ustvarjanje novih delovnih mest ni povezano zgolj z tehnologijo, ki jo bomo uporabljali, gre tudi za gospodarski model. In v določenem številu eh, sektorjev bo seveda prišlo eh, do eh, prave katastrofe, recimo zaskrbljujoče novice prihajajo iz eh, naftne industrije. Pred desetimi eh, leti eh, so ta podjetja bila še zelo uspešna, sedaj pa so začela prenašati svoj sedež izven Evropske unije zaradi tega, ker je to ceneje. Enako velja tudi za veternice, ki se proizvajajo sedaj na kitajskem in jih potem z ladjami vozijo v Evropo. Torej, težko je govoriti o ambicioznosti v eh, srednjeročnem in pa dolgoročnem eh, pogledu. Eh, potrebno je upoštevati tudi mednarodni prevoz in vključiti stroške izpustov mednarodnega prevoza. Vsekakor pa se je potrebno soočiti z problemom eh, prenosa sedežev podjetij, delokalizacije. Gospa Dali, eh, seveda se zahvaljujem Evropskemu parlamentu za podporo našim predlogom eh, za vzpostavitev sklada za pravičen prehod. Parlament je to podprl, svet pa ne. šlo je tudi za vzpostavitev sklada 4,8. 8 milijarde eh, v okviru prihodnega večletnega finančnega okvira. Ja, to je dobrodošel predlog, ampak pozor, to, kar zahtevamo od zaposlenih, je, eh, da poskrbijo za dodatno usposabljanje, za prekvalifikacijo in eh, da. In poleg tega moramo predvidevati, eh, kakšne bodo posledice dekarbonizacije in poskrbeti moramo za ponovno industrializacijo regij, ki bodo izgubile delovna mesta. No, lahko vam povem, da če odpotujete na jug Polske ali pa v Bolgarijo, v eh, regijo, kjer pomembno vlogo igra premogovništvo ali pa industrija, In ko eh, tam spregovorim o tem, da je potrebno eh, znižati eh, izpuste oglika, ja, dobro, potem to sprejmejo, ampak če ne poskrbite za ustrezne protiukrepe, če ne poskrbite za odrečeno predvidljivost, za diverzifikacijo industrije, potem Eh, se bodo določene regije, eh, določene občine, določene družine eh, znašle v zelo težavnem položaju. Pod vprašanjem je tudi kakovost delovnih mest. Govorimo o zgodovinskih sektorjih, kjer so sindikati izjemno močni, kjer lahko sindikati nastopajo kot močan partner v kolektivnih pogajanjih. In eh, na mesto teh sektorjev bi sedaj naj imeli eh, sektorje, kjer eh, tradicionalno sindikati ne igrajo tako močne vloge. To je tudi potrebno upoštevati. Torej, če želite, da bodo zaposleni na vaši strani, potem morate poskrbiti tudi za politiko reindustrializacije določenih območij. In uh, udeležba zaposlenih je nujno potrebna tudi v gospodarstvu, v nizkoogličnem gospodarstvu. Hvala lepa. To je bilo veliko vprašanj tudi za komisijo, ampak prosim, da ste kratki. Da, pet minut. Hvala. 2030 in 2050. Ljudje. predvidevajo, da če boste pripravili neko strategijo v letos in jo boste potem linearno prenesli v prihodnost, da bo tako delovalo. Ampak tako ne gre, tako ne delujejo ne politike, ne gospodarstvo, ne nič. Dve desetletji smo imeli nek napredek in smo potem sprejeli neko strategijo, ki bo zelo zaostrila v naslednjih letih um, to ta napredek in do leta 2050 pa se bomo pokazali, da moramo po letu 2030 stvari še bolj zaostriti. Če zadeve projiciraš linearno, potem seveda to ne deluje, ampak tako tudi ne, ne funkcionira svet. Če pogledate, kar smo po, dosegli v zvezi z rastjo um, BDP in zmanjševanjem emisij, kaj smo dogovorili se tudi v zakonodaji, da bomo dosegli v naslednjih 30 letih, potem vidite, kakšna je krivulja napredka. Nekatere od teh politik je treba uvesti in imamo pa po, po tukaj zelo velika oska grla. Če teh ne bomo rešili, potem na, vas linearni napredek ne bo vodil nikamor. Če pogledate učinkovitost, imamo določen cilj v strategiji, tega pa ne bomo rešili, če ne bomo odpravili oskega grla. To pa je financiranje. Ne gre za razpoložljivost financ, ampak gre za to, kako preneseš finance iz velikih institucij v, do mikroporabnikov, ki, kjer je tveganje večje. In ko rešiš ta gr, to osko grlo lahko politiko izjemno pospešiš, drugače pa ne boš mogel doseči nekakršne učinkovitosti, vsaj ne pri obstoječih stavbah. Z vsem vplivom, ki ga ima na, eh, na dekarbonizacijo in tudi na zaposlovanje, kajti na to moramo gledati lokalno. Torej, tveganje teh posledic, ki niso, so, so, niso matematične, temveč tega, kako uh, deluje politika. 2050 ni akcijski načrt. To ni strategija v smislu, to so ukrepi, ki jih moramo sprijeti. Oprostite, v javnih službah sem že več kot 30 let in ne verjamem, da smo zmožni reči, uh, kakšno uredbo bomo potrebovali leta 2040, lahko pa povemo, kakšen cilj bomo dosegli do leta 2050 in potem nadaljujemo z naprednimi izboljšavami v zakonodaji. Všeč pa mi je to, kar je povedal gospod Gerbrandi, da, da si zastavimo cilj, potem pa pogledamo, kakšno zakonodajo potrebujemo, kdaj in kje jo potrebujemo. In to skušamo predlagati s to strategijo. Če bo sprejeta in sprejetje, ne želim želil do parlamenta, ne, ne odvisen samo od Brusla to ni odvisen samo, odvisen samo od sveta in od parlamenta, ampak to morajo sprejeti tudi vse države članice na vseh svojih ravneh, kajti to je preveliko, da bi lahko sprejemal samo Brusel. Kar se tiče narave prehoda, govorimo o industrijski politiki. Strinjam se, da s tem, kar ste rekli uh, v zvezi z narejeno na kitajskem leta 2025. Ali obstaja možnost za narejeno v Evropi 2050? Nisem pripričana, je pa to uh, poskus, da našo industrijo preoblikujemo tako, da ne bo le um, brezoglična, ampak tudi konkurenčna. Ali je kdo pripričan za res, da če tega ne bomo storili, da bo trenutna gospodarska struktura, tudi če jo posodobimo z velikimi stroški, uh, zmožna ostati konkurenčna v naslednjih 30 letih in nadaljevati tudi z nekim uspešnim razvojem. To ne ustreza vsem pritožbam, ki jih poslušam že 30 let od parlamenta, sindikatov in ne vem koga še vsega. Torej, imamo neko konkurenčnost, ki je trenutno zelo krhka. In to je sedaj priložnost, da najdemo boljše tehnologije, niže stroške in boljšo konkurenčnost. Tu gre za veliki ziv, vendar pa moramo tudi pogledati, kdaj se dogaja ta izziv. Največje ovire bodo pred nami v naslednjih desetih letih. In če nam povejo, da imamo deset let, da ta problem opravimo, potem to pomeni, da imamo deset let, da zaženemo politike, ki jih potrebujemo za naše cilje, da moramo najti ustrezne naložbe v desetih letih, zato da bomo lahko financirali ta prehod. Po s tem bo lažje, ampak sedaj imamo, imamo pa 30 let, da ta prehod zaključimo, ampak zato je ključnih naslednjih 10 let. Za naslednjih 10 let imamo zakonodajo, ki jo moramo izvesti, kar ni majhen izziv, moramo pa tudi delati na tem, kar pride potem. In zato je nujno, da se odločimo, kam bomo vložili denar za raziskave, katero infrastrukturo bomo izgradili, katere politike, kot so državne pomoči, eh, konkurenčnost, industrijske politike in tako naprej, je treba razviti in spremeniti. Tu bom zaključil samo na kratko. CCS, da uh, mislili smo, da bo delovalo bolje kot je, pa ni, moramo ga pre. Vendar pa smo uh, pač to zagnali. Obnuljivi viri pa so delovali bolje, kot smo mislili. In ta model uh, pač pred, vključuje uh, stvarnost, kot jo poznamo danes. To ni neka napoved, ampak je poskus, da vidimo, kako bi svet lahko izgledal. Uh, ne pretvarjamo se, da bo svet tako izgledal, kot smo mi to opisali. In eh, še nekaj, torej jedrska energija, kar se tiče energetske mešanice, je to stvar držav članic. In jedrska elektrarna pač tukaj je, eh, države članice ne dajo znako, da bodo tu iz tega izstopili in to treba pač vzeti kot dejstvo in to upoštevati in bomo videli potem, kaj se bo zgodilo s tem energetsko mešanico. Hvala lepa. S tem smo zaključili prvi panel, sedaj pa pova, vabim eh, nove tri paneliste, da se nam pridružijo. Hvala vsem. In eh, sedaj vabim tudi novega predsedujočega za uh, ta panel.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 Muchas gracias. A continuación mm, tiene la... Najlepša hvala. Naslednja govornica je Rachel Ward, vodja razvoja politik pri skupini institucionalnih vlagateljev. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, lep pozdrav vsem. Zelo sem hvaležna, da sem danes tukaj med vami. Tisti, ki ne poznate, naše skupine vlagateljev za podnebne spremembe. To je mreža 170 vlagateljev, ki vključuje tudi nekatere največje pokojninske sklade v Evropi. Naši partneri prihajajo iz 11 evropskih držav in imajo 22 biljonov sredstev. Prizadevamo si za mobiliziranje kapitala za nizkooglično prihodnost. Danes bom na kratko predstavila, kakšno je naše mnenje glede strategije komisije in glede osnutka resolucije parlamenta. Danes smo že veliko slišali o financiranju in naložbah. Zato bi rada naredila korak nazaj. Zakaj so podnebne spremembe pomembne za vlagatelje? Kakšne so politike za naložbe? In kakšna bi morala biti strategija za leto 2050 z vidika vlagateljev? Vlagateljev mi je mar za podnebne spremembe. Veliko jih vlaga v dolgotrajne holnige po vseh sektorjih in različnih regijah. Zato so izpostavljeni za različne spremembe, kot so podnebne spremembe. Želijo upravljati s tvegani, tako da zagotovijo odpornost svojih naložb in želijo se izogniti nasednim naložbam. Obenem pa vidijo tudi vse priložnosti na področju novih tehnologij, poslovnih modelov in novih trgov. Zato veliko vlagateljev že sedaj zelo aktivno sodeluje v boju proti podnebnim spremembam svetovni delež naložb v nizkooglično energijo je od leta 2014 do 2016 zrastel od 37 do 43 odstotkov. Tudi raziskava, ki je bila izvedena leta 2017, kaže na to, da 97 odstotkov sodelujočih v raziskavi iz Evrope namerava povečati svoje naložbe v podnebne spremembe sodelujemo tudi v okviru delovne skupine za finančne vidike podnebnih sprememb. Potem je tu še pobuda Climate 100, v kateri sodeluje 310 svetovnih vlagateljev, ki sodelujejo z vodilnimi podjetji na tem področju. Vse skupaj je mogoče še okrepiti z ustreznim političnim okvirom. Dolgoročni politični programi so nujni za vlagatelje, tako da lahko ocenijo in upravljajo s tvegani in da hkrati lahko vlagajo v priložnosti, ki bodo podpirale bolj nizko oglično gospodarstvo. Leta 2017 smo opravili raziskavo in 80 odstotkov naših članov je povedalo, da je politična negotovost ena od glavnih izzivov potrebujemo jasnost glede tega, kako bodo vlade in politične institucije izvedle prehod na nizkooglično gospodarstvo in zagotovile upoštevanje ciljev pariškega sporazuma. Kakšna je dobra politika z vidika vlagateljev? Države, ki so tem veliko, pri tem že veliko naredile in so uvedle dolgoročne programe, so tiste, ki so zagotovile ustrezne instrumente. Jasne, transparentne, jasni, transparentni predpisi. To je zelo pomembno. Tukaj na predstojnici lahko vidite politične pogoje, ki so ključnega pomena. Nasplošno želijo vlagatelji doseči politično okolje, ki je predano nizkooglični prihodnosti. Dobro je treba razumeti vse priložnosti in tveganja, ki jih prinašajo podnebne spremembe. Potem potrebujemo potrebo za določen projekt, naprimer, da se doseže energetske cilje potem potrebujemo stabilen, transparenten politični okvir, tako da se zagotovi predvidljive dolgoročne donose za vlagatelje. Obenem je treba zagotoviti ustrezne tehnologije in jasno je treba tudi zavreči retroaktivno spreminjanje politik. Vse mora biti povezano z dolgoročno strategijo, ki bo skladna s pariškimi cilji. Kaj to pomeni za strategijo 2050? Temelji so dobri. In to predstavlja tudi strategija, ki jo je lansko leto objavila komisija. Ampak treba je opozoriti na to, da če želimo izpolniti cilje za leto 2030, potem bomo potrebovali vsaj 180 milijard naložb vsako leto, od leta 2020 do leta 2030. Naložbe v energetsko učinkovitost, obnovljive vere energije in infrastrukturo. To je odlična priložnost, ampak če želimo zagotoviti toliko kapitala, potem moram, morajo osnovalci politik poskrbeti za to, da bo pripravljena ustrezna strategija 2050. Treba je zastaviti dolgoročne cilje, tako da se bo doseglo ničeno stopnjo emisije najkasneje do leta 2050. Posamezne države članice lahko določijo tudi druge roke na podlagi svojih okoliščin. Seveda je treba vse skupaj tudi posodabljati v skladu s najnovejšimi znanstvenimi dognanji. Pristop mora biti holističen, upoštevati, vključevati mora vse sektorje, vse instrumente in vse akterje. Potrebujemo načrte, kako bi lahko zmanjšali emisije v vseh sektorjih, tako da bi najkasneje do leta 2050 dosegli ničelno stopnjo emisij, naprimer tako, da bi prešli na obnovljive vire energije. Treba je vključiti tudi strategije za absorbiranje oglika v primerjih, ko emisij ni mogoče v celoti izključiti menimo, da moramo okrepiti tudi cilje 2030, uskladiti jih moramo z novimi cilji do leta 2050 in s cilji pariškega sporazuma. Poleg tega je treba zagotoviti ustrezen politični okvir, treba je zagotavljati razvoj in inovacije. Treba je opredeliti, na katerih področjih potrebujemo več raziskav za razvoj prebojnih tehnologij. Poleg tega je treba opredeliti, kako se bo nove politike ocenjevalo in preverjalo, tako da bodo res ustrezale ciljem strategije 2050. In na koncu je treba zagotoviti tudi ustrezne javne in zasebne fin tokove financiranja, tako da se bo vsem državam članicam pomagalo pri izvajanju tega socialno pravičnega prehoda na odporno in nizkooglično gospodarstvo. Potem pa moramo tukaj upoštevati tudi podnebno škodo. Že dva odstotka segrevanja bi stala Evropsko unijo 200 milijard evrov na leto. To je treba upoštevati. Upoštevati je treba, kaj se bo zgodilo, kakšni bodo stroški, če ne bomo ustrezno ukrepali. Na podlagi tega naša skupina pozdravlja osnutek predloga resolucije parlamenta. Pozivate namreč k celovitosti in komplementarnosti obenem bi radi izkoristili to priložnost, da vam povemo, da želimo še naprej sodelovati s parlamentom, tako da bomo videli, kako bi lahko v okviru strategije čim bolje mobilizirali tudi kapital. Evropska unija bo najbrž eden od prvih oziroma tudi prvi globalni akter, ki bo lahko pokazal, kako je mogoče doseti, doseči ničelno stopnjo emisij. Sogovorniki iz drugih mrež vlagateljev v ZDA in Aziji, me stalno sprašujejo o tem, kako napreduje Evropska unija na tem področju. Govorimo o tem, kakšno vlogo bo odigrala Evropska unija kot globalni akter na tem področju. Zato mora Evropska unija še naprej sodelovati pri pogajanjih. Vse skupaj je odvisno od uspešnosti strategije 2050. Vlagatelji imajo jasno vizijo sveta, v katerem bodo podnebna tveganja čim manjša. Sveta, v katerem bo veliko novih priložnosti povezanih z nizkoogličnimi tehnologijami. Sveta, v katerem bodo izkoriščeni vsi potencijali. Obenem se bo izkoristilo vse okoljske, gospodarske in socialne prednosti. Evropska unija ima sedaj možnost, da vsem svetovnim partnerjem pokaže, da je mogoče doseči takšno gospodarstvo do leta 2050. Veselimo se, da bomo lahko še naprej sodelovali z evropskimi institucijami in tudi z drugimi partnerji pri izvajanju te vizije. Hvala. Eh, Najlepša hvala. Najlepša hvala, da ste se držali tudi časovne omejitve. Sedaj pa je na vrsti gospa Claire Rumi, predstavnica energetskih mest in Evropske konvencije mest. Mm, just, uh, the, the... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. To, da sem zadnja na vrsti, je dobro, se mi ni treba ponavljati vsega, kar je bilo že izrečeno. Zato se bom res poskušala držati tega, kar danes še nismo slišali. Sedaj bi rada predstavila potencijal mest. Kaj lahko mesta naredijo in kaj že sedaj počnejo? Glavno in prvo sporočilo je povezano tudi s tem, kar pravi komisija, s tem, kar želi komisija doseči z novimi posvetovanji in z dolgotrajno strategijo. To je mogoče, mogoče je doseči ničelno stopnjo emisij. Samo lotiti se moramo dela. Tako kot je prej povedala tudi komisija, delo je preveliko, tega se ne more narediti le v Bruslu. V okviru te politike moramo poskrbeti, da bodo vključeni vsi sektori, vsi akteri, vse ravni upravljanja. Vse te ravni morajo biti usklajene, tako da bomo zagotovili, da se to res zgodi. Uvodoma bi se vam rada zahvalila. V zadnjih petih oziroma štirih letih sta komisija in parlament spremenila področje podnebja in energije. In to je zelo pomembno za lokalne akterje. Sedaj prav zaradi zasnove eh, direktive o načrtovanju trgov igramo ključno vlogo. Lokalni akteri imajo sedaj novo vlogo in s tem je mogoče izkoristiti številne priložnosti na lokalni ravni. Tu je pomembna tudi direktiva za obnovljive vire energije. Enako velja tudi za uredbo o energetskem upravljanju. Tudi to je dosje, ki je jasno pokazal to, da lahko politike oblikujemo tudi od spodaj na vzgor in da lahko tako izkoristimo ves potencial lokalnih akterjev. Na ta način lahko dosežemo tudi lokalne cilje. Poskušala bom biti kratka. Kaj je danes najpomembnejše za lokalne akterje? Shodi za podnebje se dogajajo v vseh mestih ne le v Bruslu. Prejšnji teden smo imeli takšen shod študentov v Bruslu, le dan kasneje je mestni svet v Bruslu pripravil posebno resolucijo in organiziral izredno razpravo na to temo. Odločili so se, da morajo pospešiti izvajanje svojega energetskega načrta, ukrepati morajo hitreje. Neposredno so se torej odzvali na to, kar se dogaja na ulicah. In to je tudi eno od glavnih sporočil, ki sem vam jih danes želela posredovati. Lokalni akteri želijo vse skupaj pospešiti. To prosojnico bom preskočila. To pa ni v nasprotju oziroma shodi, kot je na, je na primer shod rumenih jopičev, ni v nasprotju s tem gre za to, da je treba ukrepati hitro. Prejšnji teden smo imeli pomembno konferenco v Franciji o energetskem prehodu. Povabili, povabljeni so bili tudi predstavniki rumenih jopičev. Kaj želijo? Želijo deljen prehod. Nimajo specifičnih težav s tem, da se dvigne davek na oglik. Ne, seveda, če se to zgodi za vse, če je to enako za vse prometne sektorje ne morejo pa podpreti energetskega prehoda, kjer bi se na primer obdavčilo samo potovanje z avtomobilom, ne pa letalskega prometa ali ladijskega prevoza. Če nismo usklajeni, če vsega skupaj ne uskladimo, potem nam bodo naši državljani to takoj povedali in se bodo obrnili na svoje župane. Zato so župani v skrbeh zavedajo se, da je treba ukrepati. Tukaj imam nekaj konkretnih primerov. Kaj želim ponazoriti? Finska želi cilje ničelnih emisij doseči že do leta 2035 oziroma 45. Helsinki pa želijo vse skupaj prenesti na svoj lasten teritorij in v svoje gospodarstvo in zavedajo se, da lahko podnebno neutralnost dosežejo do leta 2035. Dolgoročna strategija Evropske unije pravzaprav predstavlja splošen okvir, da moramo doseči ničelno stopnjo. Vsako ozemlje, vsak sektor, vsak akter, vsaka raven pa mora potem izpolniti svojo mizijo, misijo v okviru te tega skupnega okvira. Tukaj imamo še en primer, tukaj gre za Pariz. Tudi območje Pariza lahko doseže oglično neutralnost do leta 2050. Zakaj sem želela to pokazati? Upravni sektor Pariza predstavlja minimalen delež 2 odstotka izpustov. Oziroma zagotavlja samo 2 odstotka vseh dejavnosti. Ostali del pa predstavljajo lokalni akteri, ki izvajo različne ukrepe. Ta načrt pa je Pariški svet sprejel enoglasno. To je po mojem mnenju tudi naš cilj, ki ga moramo doseči. to ni več vprašanje. Potem še nekaj komentarjev. Kakšni morajo biti naslednji koraki? Da, potrebujemo strategijo, ki jo bodo podprle vse institucije. Poleg tega pa moramo uskladiti vse politike in proračunske predloge za naslednje obdobje. V Manchestru so na primer pripravili oziroma vzpostavili odbor za podnebne spremembe. Gre za novo obliko, za novo strukturo, ki zagotavlja prav to, da je vse usklajeno s končnim ciljem. Zato so pripravili novo schemo upravljanja. Oglično neutralna mesta inovacije bodo tudi del prihodnjega Evropskega raziskovalnega programa. Treba je zagotoviti, da bodo vsa mesta organizirala takšen nov sistem upravljanja, saj bo ta pomemben za doseganje takšne spremembe. To je danes najpomembnejše. Tehnologija je na voljo. Na tem področju ni treba veliko narediti. Jasno je, da moramo za polovico zmanjšati potrebe po energiji. Če želimo to doseči, potrebujemo nove energijske sisteme na lokalni ravni. To je mogoče. Župani se zavedajo, da morajo to narediti. Pripravljeni so za to in že sedaj ukrepajo na tem področju in so sprejeli tudi zaveze za prihodnost. Hvala. Muchas gracias. I ahora pasamos sin ninguna dilación. Najlepša hvala. Sedaj so na vrsti vaše vprašanje. Imate kakšno vprašanje? Se kažem, a ah, si? Si. Volken. Izvolite. Volken. Vol, el senjor Volken tiene la palabra. Gospod Volken. Dank. Ja, vielleicht um, nur eine ganz kurz. Hvala lepa. Morda samo eno kratko vprašanje. Ker ste pravkar omenili proteste uč, dijakov in dijakin v celi Evropski uniji, Friday for Future in se mi res zdi omembe vredno, da te mladi gredo na cesto in kako odločno zahtevajo, da se končno nekaj stori, zgodi in da zahtevajo, da politiki zagotovijo, da njihovi življenjski temelji ne bodo uničeni. Ali imate kakšne ideje ali predloge, da bi te mlade, ki očitno želijo nekaj eh, narediti, bolje vključili? Ali ne bi bilo pomembno razmisliti o tem, kako se lahko zagotovi, da je tudi zagotovljena um, reprezentativnost vseh generacij. Imate morda kakšno idejo? Eh, a continuación, el señor Running. Tiene la palabra. Najlepša hvala, gospod Running. So, uh, uh. Najlepša hvala, predsedujoča. Imamo nekaj vprašanj. Omenjali ste zajemanje in shranjevanje oglika, oziroma to smo slišali v prejšnjem sklopu vprašanj na norveškem se je testiralo takšno tehnologijo. To se dogaja tudi v Kanadi na zelo veliki ravni. Pojavlja so se vprašanja glede stroškov, ampak nujno je, da moramo upoštevati tudi to. Zato me zanima, kakšno je vaše mnenje glede tehnologij za zajemanje in shranjevanje oglika. Potem pa še nekaj to je povezano s stanovanji in stavbami na evropski ravni. Treba je prilagoditi, prilagoditi že obstoječa stanovanja. Ampak Združeno kraljestvo morda ne bo več članica Evropske unije. V, v Združenem kraljestvu trenutno nimamo dovolj stanovanj. In Vlada se je zavezala, da bo v naslednjih desetih letih zgradila več kot 300 tisoč novih domov. Težave s stanovanji se pojavljajo tudi na Kitajskem in v Mehiki. Če se bodo vse te nove stavbe gradile na tradicionalen način, z betonom in z opeko, potem bomo pravzaprav, pravzaprav preprečili možnost napredka, saj imajo te stavbe zelo veliko izpustov oglika. Imamo pa novo posodobljeno strategijo za biogospodarstvo. In tukaj se omenja nove oblike lesa, ki bi se jih uporabljalo. Torej, da bi se, da bi se bloke lesa uporabljalo pri gradni stavb. Zanima me, kakšno je vaše mnenje glede tega, kakšno pomembnost prepisujete temu. Hvala. Muy bien. A continuación le voy a dar la palabra al señor Petitione. Najlepša hvala. Sedaj pa gospoda Li. Um, Imam kratko vprašanje. Omenili ste, kakšen signal moramo poslati vlagateljem. Sama verjamem v to, da podnebne spremembe niso le izziv, to ni le tveganje. Tukaj so tudi gospodarske priložnosti. Mislim, da lahko s tem ustvarimo nove gospodarske priložnosti, da lahko s tem ustvarimo nove gospodarske sektorje. Kakšne so vaše izkušnje? Kako menite, da se podjetja spopadajo tako s tvegani kot s priložnostmi? Mislite, da je bilo dov narejenega dovolj? Kakšni so vaši predlogi? Kaj bi radi, da bi se bolje izvajalo? v povezavi s podjetji, načrti in s tem, kako se industrije spopadajo s temi izzivi. Tako da to ne bo le izziv, ampak obenem tudi priložnost. Gospod Pertičoni. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ne bom dolgo vezil. Samo nekaj stvari bi rad omenil. Rad bi se navezal na to, kar je na koncu povedala gospa Dali. Presenetile so me štiri zahteve vlagateljev, tako kot je, ki jih je predstavila gospa Ward. Tri zahteve veljajo pravzaprav za vse vrste naložb. Le ena zahteva je drugačna. Politična zaveza v zadnjih desetih mesecih sem se največ časa pogovarjal prav z vlagatelji. Zanima me, kaj se bo sedaj zgodilo. Ka, pravijo, da moramo povedati, kaj se bo zdaj zgodilo, kakšen bo regulatorni okvir in tako naprej. Potem pridemo do okvirnih pogojev in tako naprej. Ampak kaj je najpomembnejše? Ali imamo cilj in kakšen je ta cilj? mislim, da je to tisto, kar manjka. V Evropi smo dobri pri pripravi politik. Če gledam, pogledamo razvoj Evrope v zadnjih 60 letih, lahko vidimo, da smo tukaj opravili dobro delo, ampak ponavadi je časovnica tista, ki trpi. Imamo težave s počasnim napredkom. Tukaj pa imamo konkreten rok. Poročilo poročilo HSBC pravi, da imamo 10-20 let, da se odločimo, kaj bomo naredili, kako bomo vse skupaj spremenili. Drugače samo izgubljamo čas. Mislim, da je to v prvi vrsti vprašanje naložb. Ne gre za to, da se zdaj plačujemo, da bi popravili napake iz preteklosti. Ne, potrebujemo vire in sredstva. Uporabiti jih moramo in če želijo osebe zagotoviti ta sredstva, moramo vedeti, kaj želimo doseči. To je zame ključnega pomena. In res sem vesel, da tudi osnutek resolucije parlamenta to povdarja. Čeprav obstajajo določena različna mnenja glede nekaterih vidikov, se glede tega vsi strinjamo. Ne pričakujemo, da bodo to strategijo kar smo dejno vsi podprli. Ne, pričakujemo razpravo in želimo, kar se da, burno in gorečo razpravo. Na koncu moramo namreč zagotoviti, da bo ta cilj enotno podprt. Samo tako bomo lahko zagotovili ustrezno politično podporo, tako da bomo res lahko nekaj naredili. V naslednjih desetih letih bomo namreč bolj razmišljali o konkretnih ukrepih, ki so povezani s tem ciljem. Hvala. Hvala, gospod Petičoni. Sedaj pa predajam besedo našim trem govornikom. Bomo šli kar po vrsti. Najprej gospod Pestijo. The... Najlepša hvala. Se bom odzval na tehnična vprašanja, ki smo jih slišali. rad bi osebno pokomentiral tudi shod v Bruslu. Zakaj so nas prosili, da ne bi čakali, da bi takoj ukrepali? Tehnologije so na voljo. Imamo veliko možnosti ukrepanja brez obžalovanj, imamo različne modele in zato ne smemo čakati. Potem CCS. Tukaj je morda treba povdariti, da naš cilj ni to, da bi propagirali eno tehnologijo, da bi tukaj podali en optimiziran scenarij. Ne, v okviru tega modula imate možnost, da pripravite scenarije z uporabo CCS ali brez, oziroma samo z uporabo do neke mire. Ali je mogoče izvesti scenarij z ničelnimi emisijami brez uporabe CCS-ja? No, v tem primeru bi morali biti ostali sektori bolj aktivni. Vi ste govorili naprimer o betonu, ki se uporablja pri stavbah. Potem vprašanje stanovanj, stanovanska problematika, to je bolj politično vprašanje, to presega današnjo temo, zato se zdaj ne bom odzval na to. Sedaj pa nadomeščanje materijalov z biomaterijali. Da, to je eden od glavnih vzvodov. To velja za jeklo, to velja za beton, najbrž tudi za plastiko. Zagotovo je to vzvod, ki bi ga morali v prihodnje še podrobneje raziskati. To je predstavljeno tudi v scenarijih. Videli pa smo tudi, da je to naložbeni izziv, tako kot je povedal gospod Petičoni. Imamo faze naložb in faze katerih lahko pričakujemo določene, določene koristi, ki izvirajo iz tega. Najlepša hvala, gospa Ward. Najlepša hvala. Najprej se bom odzvala na vprašanje gospe Dali glede naložb. Kakšen je pristop podjetij glede podnebnih sprememb? Kot sem že prej omenila v svoji predstavitvi, imamo pobudo Climate Action, Action 100, ki želi koordinirati vse globalne naložbe, tako da bi bili bolj aktivni pri svojih holdingih, da bi sodelovali s tistimi podjetji, ki najbolj onesnažujejo. Lahko povem, da je ta pobuda zelo uspešna. Naj podam nekaj konkretnih primerov. Shell je pred božičem. Eh, povedal, da bo naredil nekaj na tem področju in to je povezano prav s pritiskom v okviru te pobude. Ta pobuda predstavlja petletni program in v tem času se pogovarjamo z upravnimi odbori, podjetji in na koncu teh petih let bomo opravili tudi pregled in revizijo glede odločitev, ki so pomembne za prihodnost teh podjetij seveda so tudi, pomembni tudi javni pritiski, kot so te resolucije. Glede tega, kaj še potrebujemo. Nasplošno predlagamo nekaj preprostih stvari. Naprimer to, da se upravni odbor ozavesti o podnebnih tveganjih in to, da se ta tveganja upošteva v vseh vidikih da se tega ne obravnava samo ločeno, naprimer v okviru enote za trajnost ali kaj takega. To je treba vključiti v vse vidike. Tukaj igra vodilno vlogo vodstvo. Celotno poslovno načrtovanje mora temeljiti tudi na podnebnem vidiku potem je to povezano tudi s stikom z deležniki, potem z eh, ravnanjem z zaposlenimi. Vse to spodbujamo. K temu spodbujamo tudi podjetja, ko z njimi sodelujemo. Potem bi se na kratko rada odzvala še na nekaj drugih vprašanj. Omenjali ste stanovanja. Stanovanja, nepremičnine so vsekakor zanimiva za vlagatelje. Aktivni smo tako v Evropski uniji, kot tudi na ravni držav članic. Tukaj so organi kot IFIC, pa tudi drugi, eh, drugi ukrepi, predvsem na tehnični ravni. Vsekakor to ostaja pomemben izziv in z političnega vidika je dobro, da imamo takšno podporo. Seveda bomo sodelovali tudi pri pogajanjih z direktivami in potem pri izvajanju bomo sodelovali s državami članicami zajemanje in shranjevanje oglika. Od objave poročila HSBC lahko povem, da me vedno bolj zanimajo primeri takšnih, takšne masovne uporabe teh tehnologij. Vlagatelji bodo najbrž, se bodo najbrž vse bolj zanimali za to vrstne tehnologije. Potem pa še nekaj glede mladih in tega, kar zahtevajo. No, pokojninski skladi so ponavadi vključeni v poslovne modele. Gre za to, da se poskuša pridobiti čim več vračila donosa na uložke. Sama sem poskušala biti v svoji, v svoji predstaviti čim bolj široka. Če bomo uspeli doseči strategijo 2050, bomo najbrž odgovorili tudi nekatere zahteve mlajših generacij. Hvala. Uh, Jaz bom zelo kratka, kajti veliko je različnih pozitivnih primerov. Gre za to, da se omogoči obnova. Eh, gospodinstv in eh, da to zagotovi potencijalno dodano vrednost. Torej imamo ustrezne modele, ampak eh, lokalni organi morajo storiti veliko več, kot trenutno počnejo. In to je ključnega pomena za vsakršno politiko na tem področju. Če ponovim beseda gospoda Petričonija, zakaj ne bi prosili parlamenta, da organizira velik posvet mladih. Mladi so na ulicah eh, in prav bi bilo, da jih povabimo v parlament, kajti potem eh, vam bodo mladi sami povedali, kaj želijo. Ljudje vedo, eh, kaj so sposobni storiti, vedo, kaj želijo storiti. Torej, eh, dovolimo jim, eh, da vzamejo vajeti v svoje roke in zagotovimo raznoliko eh, razpravo, tako bomo na koncu imeli uh, večje ambicije. Najlepša hvala vsem gostom. Zatem zaključujemo tudi ta panel. Pasamos <clears throat> a la resolución sobre las... Sedaj pa prehajamo k eh, resoluciji. In sicer gre za strategijo za dolgoročno znižanje toplogrednih plinov in besedo najprej dobi Peter Lize v imenu skupine ELS. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Gre za konkretno besedilo, o katerem bomo glasovali tukaj v odboru. Najprej moram povedati, da da osebno pozdravljam strategijo Evropske komisije in glede na to, da je to tudi v jedru te resolucije, sem resolucijo podpisal. V naši stranki še poteka razprava in pomembno bo vključiti tudi eh, druge skupine. Na plenarnem oziroma predplenarnem zasedanjem bo še potekala intenzivna razprava ni še prav posebej jasno, kakšen bo končni rezultat, ampak če želimo večino na plenarnem zasedanju, bo potrebno vključiti tudi druge odbore. Velik vtis name je v dokumentu komisije naredilo to, da komisija govori o netu prihodku enega milijona delovnih mest. zagotoviti moramo, vsaj da tudi, če ta številka ne bo držala, vsaj strategija ne bo vodila v izgubo delovnih mest. Ali bo to milijon, eh, milijon pa pol ali pol milijona, izračuni so lahko različni. Zagotoviti pa moramo na vsak način dodatno rast eh, in pa ustvarjanje novih delovnih mest. Za nas v skupini ELS je še prav posebej pomembno, da zagotovimo boljšo podporo eh, oglično neutralni proizvodni visokoenergetskih proizvodov. V osnutku resolucije je to že vključeno, ampak mislim, da bi morali to še nekoliko natačneje pojasniti. Doslej smo slišali strani komisije in pa sveta sicer lepe besede, nismo pa še dobili konkretnih sredstev, torej potrebujemo zelo natančno formulacijo in sicer potrebujemo konkretna sredstva. Tako da bomo zares imeli namenska sredstva za pravičen prehod. Najpomembnejše pa se mi zdi, da poskrbimo za široko podporo v Evropskem parlamentu, kajti le na ta način bomo poskrbeli za to, da bo svet na vrhu v Sibiju podprl to strategijo. V Sibiju bo šlo za prihodnost Evrope in tema boja proti podnebnih sprememb mora biti jasno izpostavljena v izjavi iz Sibija. Ker je to tako zelo pomembno, pa pozivam tudi kolegice in kolege, ali zares želimo v to resolucijo vključiti še tisoč drugih stvari. Ali ne bi raje o tem umeru razpravljali v prihodnem mandatu? Parlament je eh, sprejel cilj za obdobje do 2030 in eh, skupina ELS je glasovala proti. Ta cilj je bil 55 odstotkov in mislim, da eh, bi številne države članice prestrašil ta cilj 55 odstotkov. Najbrž bomo presegli 40 odstotkov, ampak eh, tega ni potrebno posebej izpostavljati v tej resoluciji. Poleg tega mislim tudi, da ni pravi trenutek, da v tej resoluciji govorimo, kaj se bo zgodilo eh, pri pregledu leta 2023, kajti imamo predloge kolegov, da bi že sedaj govorili o zaustritvi omejitev za izpuste CO2 eh, pri avtomobilih, mislim, da je potrebnih več razprav na to temo. Preden bomo podali konkretne predloge. In poleg tega naj bi bili do leta 2050 že več kot 100 odstotno eh, odvisni od obnovljivih verov energije. No ja, mislim, da moramo biti tu nekoliko bolj zadržani. In še naslednja točka. Če želimo, da vse to zares funkcionira, če želimo zares stabilizirati podnebje in če želimo doseči dolgoročne temperaturne cilje iz Pariza, se moramo še bolj osredotočiti na globalno dimenzijo. Namreč poteka razprava na mednarodni ravni o ciljih za obdobje do leta 2050. Poteka razprava tudi v Evropskem parlamentu o prilagoditvi ciljev za obdobje do leta 2030. To pa se ne dogaja v drugih velikih gospodarstvih. Pri podnebnih konferencah, na zadnje v Katovicah, smo vedno znova zastavljali eh, vprašanje, ja, kako daleč pa ste vi, eh, kar zadeva cilje eh, in izboljšavo ciljev za obdobje do leta 2030. In uh, odgovor na to je bilo zgolj začudenje. Pravzaprav drugi sploh niso vedeli, o čem govorimo. Če bo Evropa zvišala svoje cilje, to še ne pomeni, da bomo podnebje rešili. Tako pač ne gre in zaradi tega potrebujemo tudi dodatno eh, delo v sodelovanju s tretjimi državami. Tukaj ne gre zgolj za Brazilijo in pa ZDA, kjer se zadeve poslabšujejo, ampak tudi za Japonsko, Mehiko in številna druga velika gospodarstva bolj se bomo morali osredotočiti na to. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo gospa Guteland. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Socialdemokrati pozdravljamo predlog Evropske komisije, kar zadeva dolgoračno strategijo za boj proti podnebnim spremembam. Seveda menimo, da da moramo eh, biti vsaj do leta 2050 eh, povsem podnebno neutralni. Komisija je to pot tudi eh, jasno začrtala in edina prava pot Evrope za prihodnost je pot znižanja emisij. Stroške pri tem ne smejo biti previsoki, to je tudi ključnega pomena. Evropa pa mora prevzeti tudi vodilno ulogo. Zauzeti se moramo za podnebje. Ne gre zgolj za to, da izpuste hitreje znižamo, gre tudi za to, da to storimo na socialno pravičen eh, način. Socialdemokrati želimo pri tem izpostaviti tri točke. Dolgoročna strategija mora biti ekološka ekonomska in pa socialno eh, podkrepljena. Kajti le na ta način se bodo vsi državljani zauzeli za podnebje. In le, če bomo začrtali to pot, eh, potem eh, vidimo prihodnost za Evropo. Evropska komisija je že govorila o ustvarjanju novih delovnih mest. Tisti, ki bodo napredovali, ki bodo napredovali, znižali izpuste, bodo zagotovili možnost za inovacije in pa zeleno tehnologijo. Vendar pa je potrebno upoštevati tudi tiste, ki eh, bolj zaostajajo kot drugi in zaradi tega je potrebno poskrbeti tudi za privičen pristop. Predlog komisije predstavlja dober začetek, ampak kot je rekel kolega Peter Lize, je veliko lepih besed v tem predlogu, konkretno delo pa nas še čaka svetu moramo jasno povedati, da ima parlament zelo jasno stališče glede tega, kako bi morala Evropa napredovati, da bi postala podnebno neutralna do leta 2050. Socialni demokrati menimo, da je to velik eh, potencial. Evropska unija lahko stori eh, več. Na tem moramo graditi in sedaj si zato prizadevamo tudi v odboru. Ampak da bomo šli po pravi poti do leta 2050, potrebujemo več sprememb, zato se zauzemamo in zaradi tega je potrebno hitreje znižati tudi izpuste Evropske unije. Hitreje kot v tem trenutku. Prioriteta je za ustritev ciljev za obdobje do leta 2030. To je del dolgoročne strategije in to bo izboljšalo tudi predpogoje za uspešno delovanje industrije. In osredotočiti se moramo na tista področja, kjer eh, lahko poskrbimo za največje zniženje izpustov, recimo na stavbe. Tukaj je še velik potencial za znižanje izpustov z energetsko učinkovitimi tehnologijami. Vsi sektori morajo prispevati k znižanju eh, emisij. Ne moremo dovoliti, eh, da bi se določeni sektori temu izognili, kajti to bi bilo izjemno nepravično. Poleg tega pa želimo tudi, da bi v večji meri izkoristili gozdove in pa gozdarstvo z namenom dosege teh ciljev, kajti gozdovi usrkavajo oglikove dioksidne in eh, poleg tega jih lahko v večji meri uporabljamo tudi za inteligentno biomaso. Želimo pa tudi, da bi bili upoštevani socialni vidiki, v zakonodaji za podnebje, kajti prehod mora potekati pravično, vse regije morajo imeti koristi in zato potrebujemo sklad Evropske unije za podpiranje tega prehoda in za podporo tistim, ki imajo največje težave in se srečujejo z največjimi izzivi. Najlepša hvala za sodelovanje. Veselim se že nadaljnega sodelovanja s skupino, mislim, da bomo prišli do dobrega in naprednega rezultata za prihodnost Evrope. Hvala lepa. Še dva govorca. Gospod Eichhout iz skupine zelenih. Hvala lepa. Mislim, da sta moja kolega že povdarjala, kako zelo pomemben je ta dosje. Jaz bi rad dodal le še, da ne gre zgolj za 9. maj in za srečanje v Sibiju, kjer bodo predsedniki vlad in držav govorili o prihodnosti Evrope. In prihodnost gospodarstva je pri tem seveda pomemben del. Gre tudi za vrh Združenih narodov Eh, ki bo potekal 28. septembra. In ljudje eh, pričakujejo veliko od eh, tega vrha, tudi od Evrope. In ko pripravljamo resolucijo, moramo to tudi upoštevati. Ko razvijamo dolgoročno strategijo, moramo upoštevati tudi, da bo to vplivalo na globalno raven. Zelo dobro vemo in lahko vas tudi citiram da generalni sekretar pravi, da želi okrepljena prizadevanja na področju boja proti podnebnim spremembam. Antonijo Gutierrez, generalni sekretar, to zahteva in ljudje od nas veliko pričakujejo, gledajo in opazujejo, kaj bo storila Evropska unija ravno kar razpravljamo o dolgoročni strategiji. Strategije pa pravzaprav sploh nimamo, kajti dokument komisije, na kar eh, včasih pozabimo, je zgolj sporočilo, ki govori o dolgoročni strategiji. Dolgoročna strategija pa bi morala biti sprejeti do leta 2020. Mislim, da je to zapisano v dokumentu samem. To ni strategija, to je, le še, to je šele začetek eh, razprave, začetek poti. In če bo eh, to eh, naša usmeritev do septembra v New Yorku, potem eh, mislim, da se Evropa ne bo ravno najbolje odrezala. In vem, da se Gutierrez eh, pogovarja s Kitajsko. Mi moramo storiti več od Kitajske. In žal mi je, Peter, ti si bil v nekih drugih katovicah kot jaz. Kaj ti? Eh, v eh, Katovicah je kar naprej eh, bilo zastavljeno vprašanje, kaj bomo storili, da bi okrepili naše razvojne cilje. Vse države so si podobne, tako je pač v okviru Združenih narodov. In mogoče bi lahko rekli, da majhne države pač niso tako pomembne, ampak to ne bi bilo ravno najbolj eh, pravično. In če eh, veliko gospodarstvo, kot je Evropska unija, ne bo storila več, potem eh, ne bo neuspeh le september, ampak bo neuspeh tudi pregled kasneje. Mislim, to ni pravi trenutek, da sedimo križem rok. In eh, seveda obstajajo določene težave, težave v posameznih skupinah, eh, ki ne morejo najti enotnega stališča, ampak oprostite, na vse zadnje gre za to, kaj je potrebno za mednarodno razpravo o podnebju, če želimo ostati pri 1,5 stopinje. Kaj ti o tem pravzaprav govorimo? Da eh, to ostane dosegljiv cilj. Zato moramo ukrepiti naša prizadevanja. Dolgoročna strategija lahko pri tem pomaga. Vendar pa to ne bo nič pomagalo, če ne bomo to prevedli v konkretna dejanja sedaj. In ljudje želijo našo podporo sedaj. Študentje in eh, šolari veliko počnejo na tem eh, področju. In niso eh, dejali, da želijo strategijo do leta 2050 ampak želijo konkretno dejanja sedaj. Predstaviti moramo svoje pobude, kot Evropski parlament smo to že storili in povsem neustrezno bi bilo, če bi sedaj odstopili od naših obljub iz novembra lanskega leta. Torej, oprosti, Peter, razprava bo potekala še naprej in mislim, da ima ILS še zmeraj dobro priložnost, da pri tem sodeluje, sicer postavi tisti, ki vlečete noge. To je eh, torej povabilo, da se nam pridružite in da zagotovite, da nam pomagate zagotoviti bolj ambiciozno Evropo. Na ta način se tudi ne bomo usramotili v New Yorku septembra. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa še EFTD. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Drugo poročilo IPCC je bilo izjemno jasno, kar eh, zadeva čas, ki nam je še na voljo, da se odzovemo v ustreznem času. 12 let eh, nas še loči od eh, trenutka brez vrnitve, ko zadev več ne bo mogoče spremeniti. Strinjam se s tem, eh, kar je pred nekaj trenutki povedal kolega Eichhout in tudi drugi kolegi. To je resolucija, ki mora predstavljati temelj razprave. Razprave, ki ne more ostati zgolj razprava, ampak jo moramo prevesti tudi v bolj konkretna dejanja. Kajti Evropa mora vedeti, v katero smer se želi razvijati in to mora jasno povedati tudi na mednarodni ravni, pa tudi na evropski ravni, kjer se prepogosto prepustimo strahu, ko gre za predstavitev bolj ambicioznih načrtov. Tukaj mislim predvsem na prometni sektor. Tudi v tej eh, resoluciji eh, se pojavlja in vemo, eh, da se na področju prometnega sektorja izpusti samo višajo in uh, seveda obstaja tukaj večji potencial za dosego učinkovitosti. In s tem bi seveda učinkovito zmanjšali tudi izpuste uh, oglikovega dioksida. Eh, kljub vsemu temu potekajo trialogi za zaprtimi vrati, predvsem v svetu in na koncu je povsem jasno, kdo si želi manj ambiciozne cilje od eh, tega parlamenta. Torej, prometni sektor je zagotovo eden izmed tistih sektorjev, kjer potrebujemo nova določila, bolj ambiciozne cilje. Tudi jaz želim poudariti, da je potrebno, kot je zapisano tudi v tej resoluciji, da določimo srednjeročni cilj in srednjeročni cilj mora biti usklajen z dolgoročnim ciljem. Boleče je govoriti o pravičnem prehodu. E, ta pravični prehod se pojavlja v besedilih, e, ki jih e, sprejemamo. gre za to, da zahtevamo vključujoč prehod, ki bo vseboval eh, tudi določila, kar zadeva delovna mesta. Potrebujemo torej jasno usmeritev eh, Evropske unije. Potrebno se je, po mojem mnenju, odreči fosilnim eh, verom. In naj zaključim še z eno točko, ki bi po mojem mnenju morala biti ponovno vključena v to resolucijo. Gre za to, kaj želimo eh, doseči po eh, letu 2030 in sicer na področju scheme trgovanja z emisijami. To je ena izmed politik, ki jo je Evropska unija sprejela v preteklosti. gre za ukrep, ki ni bil eh, ravno najbolj učinkovit, kar dosega znižanje izpustov. In mislim, da ni potrebno, da ponovno odpiramo razpravo uh, o tej schemi, ampak da bi morali poskrbeti za alternative, alternative ki bi uh, zares uh, zagotovile. Uh, ustrezno proizvodnjo v Evropski uniji, hkrati pa tudi upoštevali okoljske vidike. In sedaj zares zaključujem, vloga kmetijstva eh, je zelo pomembna, kmetijstva mm, ne moramo potiskati ob eh, rob, eh, namreč kmetijstvo povzroča veliko škodo podnebju in zaradi tega je potrebno kmetijstvo tudi v večji meri vključiti in zato potrebujemo jasna pravila. Hasta aquí los componentes. Eh, nadie ha pedido. Ja, to so bili poročevalci v senci in eh, sedaj, kolikor vidim, nihče več ne želi besede, torej naj vam povem, da je potrebno predloge sprememb vključiti, do, eh, vložiti do 31. januarja do 17. ure in sicer v angliščini, kajti za prevode bo premalo časa. Mhm na plenarnem zasedanju eh, bomo glasovali šele marca in sicer na eh, drugem plenarnem zasedanju. Kar pa se deva prihodne seje 7. februarja od 9. do 12.30, potehalo pa bo tudi zaslišanje odborov Envi in pa Deve o trajnostnem razvoju oziroma predstavitev na to temo. Datum še ni natančno določen in potem bo tudi organizirana tudi skupna. Seja odborov NV in DV v skladu z členom 55 gre za letno poročilo o izvajanju ciljev trajnostnega razvoja za leto 2018. Naslednja seja pa bo potekala 20. in 21. v Bruslju. In s tem zaključujem to sejo. Hvala lepa.